Uh, dear colleagues, if you could uh, take your places, please. We can uh, begin with point 10 on the exchange. Kolegice in kolegi, prosim, sejte. Bomo začeli z deseto točko izmenjava mnenja z Evropsko varuhinjo človekovih pravic. Ravno se pogovarja s uh, koordinatorko skupine. Kakorkoli že. Točka deset. No, tukaj res piše, um, ombudsmanka, potem tukaj piše ombudsman, ona pravi ombudsmanka, ne vem, sedaj se ne bi spuščalo to filozofsko razpravo, kaj je prav. Um, meni ne vem, če so vsi ti izrazi ravno všeč, ampak bom prebral, kaj tukaj piše. Kakorkoli že. Vi potem pa lahko rečete, karkoli že želite. Ombudsman ali ombudsmanka. No, ampak na vsak način ta ombudsman, neutralno rečeno, je zelo um, dobra predstavnica nekateri ste z njo že sodelovali in na vsak način je sedaj pravi čas, da izmenjamo stališče z njo. Sploh gre za dostop do dokumentov in pa preglednost. To so zelo relevantna vprašanja. Pa tudi druga vprašanja so pomembna. Prav je, da upravimo izmenjavo mnen, ampak ti dve točke sta glavne. Sveda, lepo pozdravljeni kot prvo in Emil O'Reilly, prosim za krajšo predstavitev, do 10 minut, če se da, in potem bomo začeli z razpravo. Dobrodošli v našem odboru, Libe, gospod O'Reilly. Hvala lepa za vabilo, zelo vesela sem, da sem prišla v ta odbor. Naj povem, kaj počne naš urad, naj predstavim nekaj tem, s katerimi se vsi skupaj ukvarjamo. Thank you. Veliko ljudi sedaj poskuša priti do Evrope preko Sredozemskega mora, to je vedno zelo kočljivo vprašanje tudi za ta odbor in eh, tudi naš urad je večkrat preiskoval to vprašanje, um, um, ko gre za str v našem mandatu. Na koncu Evropska unija kot eh, celota spreme politično odločitev skupaj z državami članicami, ampak naš urad lahko tudi včasih koristno prispeva k temu spremanju odločitev kot rečem že prej, pozdravljam vašo ključno vlogo in pa poročilo um, za pritožni mehanizem za Frontex. Komisija je sprejela ta mehanizem pri vzpostavitvi nove Evropske obalne straže in naši kolegi so dobro sodelovali z agencijo, da bi zagotovili, da bo mehanizem čim bolje deloval v praksi. Prav tako sem podala priporočilo za Frontex, glede tega, kako tisti, ki jim je bil zavrnen, um, zavrnen prošnja za azil, kako se njih obravnava, ko se jih vrača v tretjo državo in pa kako Frontex upravlja lete um, zavračene skupaj z državami članicami. Številni kolegi, ki spremljajo te operacije vračanja, izvajo te operacije na dober način. Rezultati so bili pozitivni, ampak moramo še nadalje spremljati razvoj dogodkov. Prejšnji teden smo uspešno zaključili še z eno preiskavo Frontexa, ko gre za dostop do zahtevkov za dokument um, v skladu z uredbo 1.49. Nek novinar je preiskoval to, kaj je Frontex počel v Bolgariji in um, kako so se dogodili nekateri incidenti. Po preiskavi in po poročilih je potem Frontex odobril dostop do pomembnih poročil in preiskava se je uspešno zaključila. Še enkrat bi se rada zahvalila Frontexu za kooperativen pristop. Kolegi, vem, da je bil ta odbor tudi zelo aktiven pri Brexitu. Dobili smo sedem pritožb, ki so se našle na Brexit. Um, nekateri so menili nova tveganja. Pogosto gre za dostop do dokumentov. Vse to smo obravnavali. Dva postopka pa še vedno potekata. Prav tako sem omenila še drugo pomeno temo, um, dostop do dokumentov. Um, komisar, ki se ukvarja z dostopom do informacij, s njim sem omenila tudi to, da včasih um, lahko nekateri se obrnejo na Evropsko unijo, če teh dokumentov ne morejo dobiti v državi članici. Uh, Pozneje bom pisala tudi predsedniku Junkerju in pa generalno sekretarju, da sta čim bolj proaktivna pri večji preglednosti pri Brexitu in pogajanjih za Brexit. Ključno je, da so evropski državljani držla, čim bolj obveščeni o doseženem napredku. Ne glede na to, kakšen bo končni rezultat in kakšne bodo posledice, predsednik Juncker je v svojem odgovoru obljubil, da bo preglednost zelo visoka in vsi dokumenti strani EU so bili objavljeni na začetku pogovorov, enako pogajalske smernice, osnutek predloga in pa končne smernice za pogajanja. Vsi vemo, kaj se tukaj dogaja, vsi se da čakamo na decembrski svet, da bomo videli, kako se bodo odvijela pogajanja. Je pa gotovo zelo verjetno, da si vsi še bolj želimo transparentnosti, ko bodo pogajanja prišla v fazo trgovinskih vprašanj kot veste, tudi vodim Evropsko mrežo ombudsmanov in na letni konferenciji smo se pogovarjali o državljanskih pravicah in brexitu. Seveda je širša slika nejasna, ampak upam, da vam bodo naši kolegi lahko pomagali tudi pri vprašanju državljanskih pravic in brexitu. Torej, če želite kakšne informacije, kar navežite stik z našo eh, pisarno in uradom. Potem naprej še vladavina prava in pa drugi pomembni izzivi v Evropski uniji. Tudi s tem se pogosto ukvarjate v tem odboru. To je zelo pomembno vprašanje za nekatere kolege iz mreže, sploh v državah, kjer nekateri ne spoštujejo pravno države v državi članici in to pomeni dodatna tveganja. Z Adam Batanem, polskim obudsmanom, sem se nedavno srečala in moram podariti, da skupaj s svojim uradom zelo ceni eh, podporo našega urada ter pa podporo vaših eh, odborov, tudi odbora Libe ter pa drugih institucij Evropske unije. Vsi se še vedno osredotočate na pomen vladavine prava in pa nad samo strukturo Evropske unije. Kolegice in kolege, v glavnem se ukvarjam z uredbo 1049 iz 2001, ko gre za dostop do javnih listin in dokumentov. Vi ste odbor, ki je pristojen za to zakonodajo. In zato gotovo niste veseli, da še vedno nismo zaključili z revizijo iz leta 2011. Ta predlog moramo ažurirati, tako da bodo relevantni vsi odbori in vse institucije in pa da bomo to tudi posodobili glede na Lizbonsko pogodbo in pa glede na sodno prakso sodišča Evropske skupnosti. Zelo pomembno je, da razširimo področje porabe, tako da bi vključili vse evropske institucije, kajti trenutno niso vse vključene, naprimer Evropska centralna banka in pa sodišče Evropske skupnosti. Čeprav je res, da imajo oni svoje pravila, ampak vse ne potrebujemo ta splošna pravila. Pa še nekaj, uredba 1.49 um, je nastala še davno nazaj. Potem smo imeli iPhone, Twitter, Facebook. Torej, to so zdaj nove tehnologije, ki se vse skozi uporabljajo in ta uredba tega še ne upošteva. To je še en razlog, zakaj moramo sedaj iti, iti naprej na tem področju. Prav tako sem začela tudi z poskusno fazo um, postopka Fast Track, torej pospešena postopka za dostop do dokumentov z našega urada. Pogosto um, ehm, naprimer se zgodi, da je postopek predolg in potem sploh ni več relevantno imeti dostopa do, dokument, do dokumentov. Januarja naj bi začeli s tem postopkom. Člen 15 eh, iz Lizbonske pogodbe se sploh osredotoča na transparentnost zakonodarnega postopka in v tem duhu sem eh, začela sedaj za preiskavo tega, kako svet obravnava javni dostop do dokumentov in Koreper ter pa delovne skupine se pogosto ukvarja s tem vprašanjem. Prav tako sem že zastavila konkretno vprašanje sekretarja sveta glede njihovih administrativnih praks na tem področju. Naša ekipa se je srečala z njihovimi službami in nedavno so tudi začela z javno fazo posvetovanja, eh, da bi pridobila tudi stališča civile družbe in pa nacionalnih parlamentov. Prav tako me seveda zanima, kaj o tem mislijo poslanci Evropskega parlamenta. Upam, da bomo sedaj začeli z naslednjimi koraki um, na tem področju v naslednjih mesecih. Preiskava se osredotoča na te glavne elemente. Dostop ter pa celostnost dokumentov sveta, ki jih objavijo na njihovi spletni strani in pa registru potem, um, kako poteka publikacija med njihovimi organi za publikacijo in potem še, kako države članice sodelujo v zakonodajnem postopku. Številni zakonodajni doseji um, dolgo časa, leta ostaja v svetu in državljani morajo veti, ki je svet in ki so države članice v posamečnih vprašanjih. Potem večja preglednost sveta je pomembna, prav tako pa moramo zmanjšati skušnjave, da vsi potem krvijo Brusel zaradi državnih odločitev. Mislim, da je prav, da državljani vedo, kdo je odgovoren za kaj v evropskem zakonodajnem postopku. In še nekaj, kot veste, urad eh, ombudsmanke je bil vzpostavljen preko Maastrichtske pogodbe, torej zagotovili smo večje pravice za evropske državljane. Zato pozdravljam poročilo Komisije o državljanstvu iz leta 2017. Vi ste o tem že večkrat tukaj govorili, tako naj bi predvsem izboljšali vlogo državljanov v demokraciji v Evropski uniji. To je prioriteta. Poročilo Komisije pa ne omenja tudi um, pravic do peticije ali pa pravic do pritožbe ombudsmanu ali pa pravic dostopa do dokumentov. To so pomembne državljanske pravice. Evropska unija in Evropska komisija, kot vsi drugi, ima tudi odgovornost, da promovira te pravice za vse evropejce. Upam, da bo to v naslednjem poročilu komisije in vem, da si parlament tega zelo želi in pritiska na komisijo. Hvala lepa še enkrat za odbilo. Hvala. Um, veliko pripomb smo slišali, Sofi in Tvete, prva med poslanci. Hvala lepa, gospa Orali, da ste prišli. Hvala lepa za te vodne besede. No, bolj pogosto bi vas morali povabiti sem, po mojem mnenju, in zelo cenim vaše delo torej za državljanske pravice in pa za večjo preglednost. Mislim, da odlično pravite svoje delo zelo pomembno. Nekaj bi vprašala o preglednosti in pa dostopu do dokumentov. Tri primere bi omenila. Kot prvo, no, uh, tu ste že sprejeli odločitev in sicer, ko gre za zahtevke za dostop do dokumentov za komisijo, da če komisija ne želi izdati dokumenta, da to potem pomeni uh, slabo upravljanje To je zelo jasna kategorizacija, resna kategorizacija, ampak komisiji pač ne mar. Kaj bomo pa mi storili sedaj pri tem, kot parlament? Komisija, politična komisija, vse skozi govori o boljši zakonodaji. No, gledajte, ja, boljša zakonodaja, ampak slabo upravljanje, ne, to je čisto proti slove. Ali bomo to kar sprejeli tukaj? In še dva primera bi omenila. omenili ste pospešeni postopek, fast track. Zelo vesela sem tega, ker ti problem je v tem, da ti postopki zelo dolgo časa trajajo. In ko dobimo končno odločitev, ne vem, vašega urada in ko dobimo še odziv komisije ali pa sveta, potem vse skupaj sploh ni več relevantno. Ne vem, morda je to zanimiva sodna praksa za prihodnost, ampak sicer pa ne. Naj omenim, naprimer, zahtevek um, britanske vlade, da imajo državljani obvezno zdravstveno zarovanje. To je sedaj zelo pomembno za te ljudi, danes, ne pa poznaje. In še Evropska komisija je navezala stike z posloraži pri PNR, torej pri evidenci letalskih potnikov in namenil sploh eno e-pošto, ki očitno pomeni, da je IBM imel poslovne interese pri spremanju direktive PNR. V redu, vse to je normalno, vedno so poslovni interesi. Ampak o tem so se pohvali z Evropsko komisijo. Torej, res potrebujemo večjo preglednost pri vsem tem, kajti to vpliva na naše delo. In mislim, da moramo biti tukaj predvsem bolj aktivni v takšnih primerjih. Treba je podpirati Evropsko ombudsmako, kajti tudi ona podpira naše delo. To kot prvo in kot drugo. Moramo biti bolj odločni pri tem, da torej, pritisnemo uh, Um, na svet in pa komisija, tako da sta ti dve instituciji bolj odgovorni. In še nekaj. Vabilo za ombudsmanko mislim, da mora biti vse skozi relevantno. Vsaj enkrat na leto se moramo srečati z ombudsmanko po našem mnenju. Hvala. Ja, dober predlog, res to mora biti redni uh, sestanki Ana Gomeš. Thank you. Hvala, hvala gospod Orali, da ste prišli. Se strinjam s kolegico, bolj pogosto bi morali biti tukaj. Kaj ti vaša vloga je zelo pomembna in koristna. Lahko bi jo še ukrepili, če bi bolje izkoristili celoten potencial, ampak to seveda potem pomeni tudi dodatne vire in sredstva. Sedaj bi omenila žalostno odločitev Evropske komisije, da prekine z poročanjem parlamentu v zvezi s korupcijo Evropske unije. In potem je tukaj še odločitev, da to postavi na stranski tir kot del Evropskega semestra. To je potem del širšega dokumenta in potem ni prave odgovornosti za državo članice v zvezi s to konkretno točko potem nihče ne more zastaviti vprašanja komisije ali pa državi, eh, kaj pa počnete na področju korupcije, ker je to v širšem dokumentu. Torej, to bi morali postaviti v vašo funkcijo, kajti tukaj gre za pravno državo. Moramo več govoriti o tem, predvsem o tem, kako so države in institucije talci um, korupcije ali pa kriminalcev. Pa še nekaj javni dostop do javnih dokumentov. Vaša vloga je tukaj zelo pomembna. Mislim, da bi jo lahko še okrepili. Glede na poročilo, ki ga sedaj komisija pripravlja, sicer poročilo o zlatih vizumih, um, o programih investiranja. To je koruptiven sistem, popolnoma koruptiven sistem. V zadnjih letih so države vedno več investirale v to, ampak to potem postala pod vprašanje Schengen in tudi samovarnost ter pa celostna sistema Evropske unije. Sedaj se je komisija končno odločila, da bo pripravila poročilo s tem v zvezi in mislim, da bo to pomenilo tudi razkritje nekaterih evropskih dokumentov. Sama se vedno borim z našimi organi na portugalskem, da bi dobila dostop, naprimer, do njihovega seznama uh, teh ljudi. Več kot 15 tisoč ljudi od leta 2012 um, je dobilo te zlate vizume in to je problem. Vedno pravijo, sedaj, gledajte, varstvo podatkov je problem, zato vam ne moremo odobriti dostopa. Saj sploh ne želim, ne vem, bančnih računov teh ljudi, samo imena želim, to je vse, pa še vedno tega ne dobim. Torej, ne vem, kateri posamezniki so dobili te zlate vizume. Torej, to je tudi za vas relevantno vprašanje, po našem mnenju. Potem isto Bolgarija in Frontex, eh, podobno vprašanje. Tudi tukaj mislim, da je prav, da pročite, kaj se dogaja tukaj. Kajti komisija se je pogajala v sporozumih z državami, kjer ni upravljeno, kot naprimer Libija. Tam danes smo slišali grozovita poročila o suženstvu. Eh, no, se smo nekako vedeli za to. Ampak gledajte, še vedno se to, kar dogaja naprej in vsi se kar pretvarjamo, kot da to ni problem ne vem, in komisija, morda ne komisija toliko, ampak tudi država članice. Ne vem, kako se lahko to dovolimo. Sedaj sklepamo te sporazume, ampak to je ogromno kršene prave države. Sploh ne mislim interno, um, ampak mednarodno gledano kršimo vladvino prava. Kajti mislim, da mora tudi mednarodno gledano um, vladvina prava veljati. Torej, moramo spoštovati mednarodno pravo, glavne človekove pravice in pa pravice beguncov. Hvala lepa. Roberta Metzova, Hvala, Roberta Meco. Hvala. Tudi sama bi se vam zahvalila, gospa Urali, da ste prišli. In da ste tako zelo odzivni um, na naša vprašanja. In da vedno radi pridete. Torej, omenila bi najprej migracije. Treba je okrepiti zaščito pravic migrantov. Ti migranti so lahko v transitu ali pa so že v naših državah članicah. Omenili ste svojo mrežo ombudsmanov, naprimer. Um, imeli smo naprimer sestanek Sveta Evrope um, na Malti um, in tudi tam so govorili torej, o nasilju v družini. Uh, to nasilje se dogaja um, na nacionalni ravni ali pa tudi uh, v zvezi s tem, kako se obravnava migrante v spremnih centrih. Potem vladavina prava. Omenili ste sestanek z polskim ombudsmanom. Res prosim, pogledajte si resolucijo parlamenta iz prejšnjega tedna. Z veliko večino smo to sprejeli, torej ko gre za vladavino v, prava v Malti, na Malti, v moji državi. In prosim, da se pogledajte to resolucijo skupaj tudi z ombudsmanov z Malte se to pogledajte. Kaj ti um, ljudje na Malti zelo cenijo ombudsmana, večkrat eh, pišejo peticije ombudsmanov z številnimi vprašanji. Naprimer, preslabo upravljanje je eno takšno vprašanje. In na Malti je to zelo široko tolmačeno in to upravičeno. In še nekaj vas prosim, še enkrat, da uh, bi se navezali na Arno Gomeš, da pogledate te programe za državljanstvo po Evropski uniji. V moje državi ne govorimo o vizumih, ampak o državljanstvu. Ko vlada ne razkrije vseh imen drž ljudi, ki pridobijo državljanstva, ampak uh, pod zelo nejasnimi, netransparentnimi pokoji. Uh, Komisija je večkrat dejala, da je dosegla naprimer dogovore z malteško vlado, ko pa so vendarle vedeli, da je tukaj šlo za vprašanje pristojnosti med državo in pa komisijo. Ampak gledajte, če dodelite državljanstvo za neko državo, to posredno pomeni državljanstvo Evropske unije. To ima določene posledice. Sploh, ko vidimo, da je ta schema zelo nepregledna, sploh ne vemo, kdo je dobil uh, to državljanstvo in v zameno zakaj in ali, naprimer, um, če je komisija vložila zahtevek za malteško vlado, ali um, se nekaj na koncu sploh ustrezno upošteva in pa spoštuje v skladu z normalnimi standardi. Judy Sargentini je naslednja. Hvala lepa in ja, um, res bi pohvalila ombudsmanko glede teh številnih tem. No, tukaj mislim, da vsi poskušamo razumeti, kaj se dogaja. Sploh, ko gre za te pravice. Uh, tukaj bi omenila dve stvari. In res prosim za vaš komentar. Kot prvo, sprozumi o ponovnem sprejemu, pa da so tudi neformalni sprozumi s tretjimi državami. Ravno včeraj smo govorili s komisijo v zvezi s tem in vem, imamo formalne sporazume s Pakistanom in pa drugimi državami. In sedaj se to vedno bolj pogosto preoblikuje v neformalne. Torej imamo nove te programe v okviru memoranduma soglasju, naprimer, ne vem, Afganistana in pa druge države, eh, ne vem, sedaj imamo tukaj samo koščino obalo, Tunizijo, veliko afriških držav je del tega okvira za migracije. In potem parlament tega sploh ne more pregledati. In gledajte, imamo neformalni sporozum o ponovnem sprejemu, to ni zakonodajni akt in potem težko mi sploh vidimo, koga bodo vračali na podlagi takšnega memoranduma o soglasju, oziroma memoranduma o razumevanju. In kaj se potem sploh zgodi s temi ljudmi? Naprimer, če sporozuma v resnici ni, potem ne moreš spremljati, kaj se s tem posameznikom dogaja. Sporozuma formalno, uradno sploh ni in parlament nima tukaj pravice do pogleda kot ne vem, sporozum s Turčijo, pravno gledano to sploh ne obstaja. Isto tudi tukaj. In še nekaj, predsednik. Uh, migracijske politike se financirajo preko razvojnega sodelovanja. Zelo težko je videti, uh, ne vem, ali je to relevantna tema za nas ali pa ne vem, morda za odbor za razvoj. Uh, sama sem v obeh odborih, ampak vseeno, gledajte, tukaj naši ministri za notranje zadeve predlagajo politike, ampak te pa se potem financira preko razvojnega sodelovanja za Afriko. In pri tem včasih morda ne spoštujo Lizbonske pogodbe, naprimer 208. člena, ko tam piše, razvojno sodelovanje je pomembno zaradi premahovanja revščine. Tukaj gre za nekaj čisto drugega, gre za nadzor meje in pa zato, da preprečimo migracije v Evropsko unijo tudi tukaj gre za sklad za Afriko in to je odklon od običajnih pravil za pregled razvojnega sodelovanja in ker postopek ni standarden, mi kot parlament težko dobimo informacije od Evropske komisije v zvezi s tem področjem. Zato bi bilo res dobro, če bi pogledali to temo, torej oba primera, ki sem ju omenila, ker ti ni demokratičnega nadzora v parlamentu in tudi na koncu med prejemniki, pa če gre, ne vem, za razvoj sodelovanja ali pa ponovno sprejem. Tudi parlamenti iz drugih držav, um, torej teh tretjih držav, bi rekla, niso vključeni v ta postopek. V redu, smo končali. Ja. No, gledajte, zanima me, kako ste v stiku z odbori, naprimer našim odborom. Ja, tukaj je za nas relevantna uredba 1049. Številni kolegi so poprašali o tem, ne vem, gre za Frontex, Brexit, številna vprašanja v zvezi s tem dostopom do dokumentov. Karkoli že, to je bila glavna tema za enkrat. Sveda, vaša vloga se skozi spreminja s funkcijo, tudi vi jo so oblikujete in zato me zanima, kako vi gledate na to, ali želite, da se o teh temah pogovarjamo ad hoc ali pa se vam zdi, da bi se morali tega lotiti na drugačen način. Torej, kako želite obravnati to temo dostopa do dokumentov? Ali želite, da se stvari fleksibilno v toku ad hoc, kako vi gledate na to? V redu, no, no karkoli je pač najbolj učinkovito, je pravi odgovor na to vprašanje. Se strinjam z vami. Torej, si um, videti, sem napisala, najprej moraš videti, kaj se dogaja, potem lahko to pravčiš. Uh, številni ste zastavili vprašanje v zvezi s uh, konkretnimi zateme. Bi odgovorila na to, če se, če dovolite. Kot prvo, gospa Intved. Ja. No, gledajte, pospešen postopek, se mi je zdelo, da boste veseli, ko to slišite. Vem, uh, imeli ste zamude pri vašem delu. Se opravičujem zaradi našega prispevka k tem zamudam. Res se opravičujem. Ampak gledajte, um, vem, kakšne so vaše frustracije, tudi naše frustracije so podobne, tudi državljani so razočarani, če ne dobijo informacij pravočasno. In če dobiš informacije prepozno, je pravzaprav isto, če, kot če jih sploh ne bi dobil, ker ti niso več koristne na koncu. In ja, urad se je ukvarjal s tem. Predvsej res včasih so postopki predvsej zapleteni, dolgi, včasih je problem v našem uradu, včasih pa v institucijah. Ampak kakorkoli že, pri teh primerih, ki se našli na uredbo 149, je problem naslednji. Torej, uh, eh, naprimer, gre za dostop do dokumenta komisije. Glede, ko vi vložite zahtevek nam, uh, je komisija že podala odgovor preko začetnega zahtevka ali pa preko pritožbe. In potem se mi posneje vključimo in mi potem komisiji nazaj rečemo, ja, gledajte, imate ponovno par tednov, da odgovorite in seveda najprej prvi odgovor je bil isti, kot pa ste ga vi dobili v pritožbenem postopku. In potem smo rekli, pa to bi lahko kar črtali iz celotnega postopka, ker to sploh nima smisla. Potem smo se povarjali s komisijo o tem, so se strinjali, da bi to lahko črtali iz postopka in sedaj smo nekako začeli z novim postopkom, mislim, da kar v redu deluje. Včasih smo imeli nekaj dolgo nastavnih primerov, ki so kazali v to boljšo smer. Mislim, da januarja bomo torej to pospešili in stvari naj bi se spremenile. Potem pa še uh, nekaj drugih zahtevkov za dostop. Kot prvo, obtožili smo komisijo, da je prišlo do napačnega upravljena, naprimer te številke za PNR in pa zahtevki držav članic za sofinanciranje. Komisija se ni strinjala za našo ceno, oziroma mi se nismo strinjali za njihovo ceno. Eh, sodbe sodišča glede postopka javnega razpisa in pa vlog za financiranje. Potem pa bi omenila še nekaj drugega in to se pravno nanaša na 1.49. Vi ste potem še enkrat vložili nov argument in komisija je rekla takole. Gled, vlagatelj je poznaje te informacije vključil in zato tega nismo mogli vključiti v našo ceno. To je smešen argument. Potem bi morali dodati nov zahtevek za dostop, eh, no ne vem, mislim, da njihov argument ni bil ustrezan. Gospa Gomeš, seveda bi se rada pohvalila o teh točkah še bolj. Glejte, eno so vprašanja držav članic, drugo so vprašanja institucij. Potegniti moramo jasno ločnico. Sploh torej za evropske institucije smo mi bolj relevantni akteri, zato mislim, da je prav, da se o tem tudi bilateralno mi pogovorimo, torej z vami. Potem Malta. Ja, ima zelo dobro dos um, mateškim ombudsmanom, ko sem postala um, irska um, ombudsmanka, je bil tam nekdo, potem gospod Poličino, sedaj gospod Mismun in vem, vsi ombudsmani so zelo dobri, vem, gospod Poličino, naprimer, je bil um, zelo pomemben um, akter torej, v njihovem sodnem sistemu, torej vodja In zato mislim, da ima zelo visoke standarde za ombudsmane na Malti. Vem, prejšnji teden ste se v Strasburgu pogovarjali o Malti, veliko se pogovarjate o tej državi v zadnjem času in bom poskušal gotoviti, ali lahko naš urad naredi kaj na tem področju. Potem skladi za razvoj nek poslanec mi to neformalno omenil prejšnji teden, hvala lepa, da ste to še enkrat omenili. No, gledajte še enkrat, uh, gospod predsednik, prej ste že omenili to točko dostopa do informacij. Prejšnji teden mi je poslanec dejal, da včasih ne vemo, komu so namenjena ta sredstva, stvar je nejasna in potem je zelo težko ugotoviti, ali se sredstva pravilno uporabljajo na koncu ali ne, ali so v skladu z nameni. In kolegi so še začeli delati na tem področju, da bi ugotovili, um, kakšne so evidence in če ni teh evidenc, zakaj jih ni, sedaj bomo šli po tej poti. To je res zanimivo delo, kajti to je res eh, administrativno delo, kajti gre za preglednost evidenc, kajti včasih teh evidenc, kot rečeno, ni ali pa so preslabe evidence. Šele ko imamo preglednost informacij, potem lahko tudi vi delate na teh vprašanjih. To je vse z moje strani. Hvala lepa, hvala lepa za predstavitev, hvala lepa za odgovore. No, mislim, da je iz razprave razvidno, da um, se tukaj želimo približati, uh, torej, da želimo bolj sodelovati. Vaša funkcija sedaj je um, vedno bolj pomembna in vedno bolj se osredotočate tudi na podrobnosti, gospa Infeld je omenila tudi ta pospešen postopek. Torej, res odlično in vsekakor mislim, da bi se morali še kdaj srečati v bližnji prihodnosti. Kot rečeno, predvsem dostop do dokumentov je vzrok za marsikaj, za številna pomembna vprašanja, ki so relevantna za nas. Hvala pa vam, da ste prišli, hvala pa kolegom za odlično izmenjavo mnenja in razpravo. Hvala. Colleagues, we now move to uh, point. Kolegi, zdaj nadaljujemo z 11. točko o Evropskem azilnem podpornem uradu. Tako da prosim vse tiste, ki boste sodelovali, da pridete bliže. Torej, če smo pripravljeni na 11. točko, kar nadaljujemo, sledi predstavitev letnega poročila EASA o razmerah na področju azila v Evropski uniji. Tako da ponovno pozdravljamo našem odboru izvršnega direktorja gospoda Joseja Carrero. Ne vas opomnim, da letno poročilo urada vsebuje obsežen pregled prošen za azil v Evropski uniji, analizo prošen eh, podatkov o odločbah, o trendih eh, ter eh, o razvoju dogodkov. Izbiranje teh podatkov je ključno za delovanje azilnega sistema, kar je vsekakor zelo aktualno v tem trenutku, tako da se že veselimo predstavitve gospoda Karere, ki ga ponovno pozdravlja med nami, potem pa bo sledila razprava. Izvolite, gospod Karere, prosim, da predstavite letno poročilo. Oh. Uh, dobro jutro, dobro jutro, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje v zadnjih vrstah. Uh, Lepa hvala, da ste povabili Aso in mene, da predstavim letno poročilo urada za leto 2016. Pripravili smo nekaj prosojnic, njih veliko, ker eh, sam želim predvsem izmenjavo mnen, pogovor in želim odgovarjati na vprašanja. Proti koncu predstavitve boste videli tudi nekaj tabel s podatki iz leta 2017, glede na to, da smo že novembra upam, da vam bo to olajšalo razumevanje razvoja dogodkov in razmer v Evropski uniji. No, naj kar začnem pri prvi prosojnici. Ta prikazuje eh, skupno število ter eh, poti v določeni meri. 2015 v primerjavi z 2016 vidimo, da eh, imamo majhno povečanje za 7 odstotkov pri skupnem številu prošen. Takoj na začetku moram podati še komentar, da ni neposredne korelacije med številom nezakonitih priseljencev, ki prečkajo meje in številom prošen za azil. Nasplošno število Eh, prošen za azil nekako poraste, kadar prije do večjega števila priseljencev, nista pa ti dve številki nujno vedno povezani. Leta 2015 smo imeli skoraj 1 400 tisoč prošen, leta 2016 1,2 milijona, skoraj 1,3 milijone in eh, razlika je tu približno 7 odstotkov. No, približno 600 tisoč prošen imamo letos, tega ni na prosojnici, kar je približno polovica lanske številke. Glavne države prijemnice v letu 2016 je bil, so bile naslednje, vidite jih prikazane, Nemčija, Italija, Francija, Grčija in Avstrija. V ospredju sta seveda Italija in Grčija potem pa je tu še koncentracija v sredini Evrope, torej Nemčija, Francija in Avstrija. Vpliv visokih prilivov in velikega števila nezakonitih prestopov eh, je tudi večje število prošen za azil, ki ustvarja pritisk na azilni sistem. Leta 2016, zlasti od marca naprej, smo bili priča pri Italiji in Grčiji prilagoditvi azilnega sistema, ampak posod po Evropi je prišlo do spremembe zakonodaje. Azilne službe so drastično povečale število zaposlenih, pri tem smo tudi mi eh, intenzivno sodelovali z usposabljanjem, z izgradnjo zmogljivosti, z vzorci eh, za izvajanje pogovorov eh, in številnimi drugimi vzorci in smernicami za potrebe postopkov. Pomagali smo določenim državam članicam, zlasti Grčiji in deloma tudi Italiji, pri spreminjanju zakonodaje, eh, pri prilagoditvi postopkov, pri vzpostavitvi sodne prakse ter pritožbenih postopkov. Eh, zato da je bilo mogoče obravnavati tudi pritožbeno fazo, kajti velik delež prosilcev dobi negativno odločbo in potem uloži pritožbo in nadaljuje sodno potjo. Nasplošno je bilo veliko pritiska Pojavljali so se številni izzivi v zvezi s nastanitvijo, pogoji eh, nastavitve, tu je bila obravnava ranljivih skupin in eh, mi smo bili dejavni tudi na teh področjih, čeprav nismo pristojni za. Eh, Nastanitev imamo pa določene vzorce, imamo določene eh, postopke, s katerimi lahko pomagamo pristojnim organom na tem področju. Mislim, da sem nekoliko hitrejši od prosojnic, ampak številni postopki so bili poenostavljeni. Ne gre tu samo za dve poglavitni države članici na mejah, ampak eh, tudi na splošno, kar zadeva Švedsko, Francijo, eh, Nemčijo in druge poenostavljeni so bili eh, postopki, eh, način obravnave za to, da bi lahko hitreje obravnavali veliko število prošen. Govorimo seveda o letu 2016, ko je bilo prošen za azil milijon 300 tisoč. Prišlo je do prioritizacije v določenih državah in zato sprejmanje odločitev eh, traja nekoliko dlje tega sicer ne moram zapisati v poročilu, lahko pa to povem tukaj, da obstajajo določene skupine, glede katerih se je bilo bolj enostavno odločiti, glede na njihovo nacionalnost, eh, pa tudi glede na to, da so bili bolj številčni iz posameznih držav in to je bilo mogoče sprejeti odločitve hitreje. Eh, zlasti potem, ko je prišlo do določenih varnostnih incidentov, pa so bile službe Eh, soočene z velik, številnimi varnostnimi pomisleki in eh, sprejeti so bili ustrezni ukrepi eh, za to, da bi vsekakor odpravili kakršne koli grožnje oziroma tveganje tudi za prosilce. Veliko število odločitev je bilo sprejetih na prvi stopni, blizu 84 odstotkov. To je rekord v Evropski uniji, danes to ne drži več, ta delež je padel v letu 2017 tudi zato, ker je eh, med prosilci več nacionalnosti in ker postopki trajajo eh, dlje, ker ne poteka vse več po hitrih postopkih, ki so bili razviti za same meje. Eh, splošna stopna priznavanja od začetka je na ravni 61 odstotkov, vse je seveda odvisno tudi od nacionalnosti. Kasneje na prosovnicah boste videli, da je, se je oblika zaščite, ki je bila pred, eh, v prvi vrsti relevantna, se spremenila v subsidijarno zaščito, kasneje boste videli kaj več o tem. Uh, Eh, seveda obstaja več vrst zaščite, ne dvomim, da vse to dobro poznate. In seveda to vpliva na status, ki se podeli prosilcu. Naprimer, združevanje družin je manj ugodno, če prosilec ni begunec. In glede na veliko število prosilcev tudi v letu 2017. Torej, eh, glede na veliko število je eh, pomenilo, da eh, je bila dana prednost obravnavi prošen, ki so že v postopku in veliko pozornosti je bilo smerjeno na integracijo in predhodno integracijo. Zlasti je to relevantno v Grči, kjer obstajajo uh, različne službe, ki se ukvarjajo s prijemom in uh, integracijo, drugot gre za uh, službe, ki upravljajo oboje, ampak važno je, da stvari dobro delujejo. No, nekatere države pa so začele tudi umikati zaščito, kadar ta ni več uh, relevantna. Uh, rekordne stopne beležimo pri o stopni priznavanja zaščite. Brez očal tu ne vidim konkretnih številk, ampak bom poskušal povedati na pamet. Nemčija je jasno na prvem mestu. Nekaj nad 50 odstotkov predstavlja eh, status begunca, potem so tu še druge oblike zaščite, na drugem mestu je Švedska. Eh, tam pa je razmerje ravno obratno, približno tretjina je beguncev, dve tretjini pa eh, je dobilo drugačno zaščito. Pri Italiji je zelo malo statusa beguncev in veliko drugih oblik zaščite, potem pri Avstriji pa ravno obratno, veliko beguncev in malo subsidijarne zaščite. In, eh, Glede preostalih držav si lahko sami pogledate, kakšne oblike zaščite so te države podelile. Tu pa je ključni element nacionalna pripadnost. Sestava eh, glede na nacionalnost eh, pri prosilcih za azil ni enaka v vseh državah, ampak to verjetno ni edini razlog, zakaj vidimo take razlike pri obliki zaščite, ki podelijo posamezne države gre tudi za tolmačenje razmer, za tolmačenje različnih vrst zaščite, ki jih je mogoče podeliti prosilcem. Službe morajo seveda delovati na štiri številnih področjih, eh, hitro mora obravnavati prošnje, potem pa je tu še marsikaj drugega. Eh, službe za sprejem se morajo prilagoditi različnim potrebam zaradi ranljivih skupin, zaradi mladoletnikov, zaradi pripadnikov različnih narodnosti, zaradi različnih vrst zaščite, ki je bila podeljena in to seveda za seboj potegne tudi različne pravice in eh, oblike podpore. Eh, nekdo, ki prejme eh, subsidijarno zaščito, ima lahko drugačne pravice od nekoga, ki prejme status begunca in to mora službe upoštevati. Prišlo je do združevanja eh, sprejemnih zmogljivosti, včasih eh, so bili vključeni celo zasebniki, eh, sodelovali so mreže nevladnih organizacij. Potem, Za ranljive skupine so države poskrbele za, na različne načine, po več podrobnosti najdete v poročilu. Eh, države pa so uvedle tudi modele eh, ozemljske razdelitve. Zlasti v Nemčiji eh, smo videli porazdelitev proti severu in jugu, ni pa Nemčija edina, tudi Portugalska in sama Grčija, naprimer, sta razpršili te prosilce eh, in jih naselili po celotnem ozemlju države. Mladoletniki so vedno pereče vprašanje. Kot vidite, je pri tretjini prosilcev šlo za osebe mlajše od 18 let. To ne pomeni vedno, da so vsi prišli sami. Potrebno je razlikovati med mladoletniki in mladoletniki brez spremstva. To pomeni, da so osebe mlajše od 18 let same prišle v Evropo, to je nekaj drugega. Tu govorimo zgolj o prosilcih mlajših od 18 let in kot Vidite, jih je večina prišla iz Afganistana, Sirije, Iraka, Pakistana, Eritreje in Somalije. To ni nič presenetljivega, gre zgolj za potrditev eh, realnosti. Malce kdo je prišel v spremstvu družinskih članov, staršev, nekateri pa so prišli tudi sami in Eh, ponekud je to bilo povod za težave, eh, kajti različ, razlikuje se zakonodaja v posameznih državah glede obravnave mladoletnikov, ki niso v spremstvu staršev. No, zdaj, kar zadeva same eh, mladoletnike brez spremstva, torej to so osebe mlajše od 18 let, ki so prišle v Evropo same, Skupno število leta 2016 je znašalo približno 65 tisoč takih oseb, kar je 40 odstotkov manj kot leta 2015, torej to je precejšen upad, ampak 65 tisoč oseb še vedno predstavlja visoko število in tisto, kar je zelo pomemb, zanimivo pri tej številki je, da jih je več kot 40 odstotkov prišlo iz Afganistana. Obstajajo socialni dejavniki, ki k temu prispevajo in to je obravnavano tudi v poročilu. Torej 65 tisoč mladoletnikov, 40 odstotkov iz Afganistana, je pa skupno število 40 odstotkov niže od leta 2015. Kar zadeva ukrepe za zaščito mladoletnikov, eh, tu je eh, naš urad sprijel marsikaj, imamo orodja za oceno starosti, eh, za eh, poroke mladoletnikov in ta orodja včasih predstavljajo material, naprimer za ugotavljanje starosti, potem pa je tu tudi usposabljanje in izgradnja zmogljivosti za usposabljanje torej, tistih delavcev, ki opravljajo pogovore in intervjuje za to, da eh, lahko ustrezno določijo starost prosilca. Veliko kampanj je bilo na tem področju, specifično kar zadeva mladoletnike. V številnih državah, zlasti tistih najbolj prizadetih, imamo tudi smernice za usposabljanje. Eh, zagotovili smo ljudi, ki so delovali na področju zaščite mladoletnikov, ki so eh, skrbeli za ustrezno obravnavo mladoletnikov ob prihodu. Eh, no, pred nedavnim in zdaj imam priložnost eh, to povedati, smo bili dejavni v Italiji, kjer je število mladoletnikov še vedno predvsej visoko in tam smo pomagali pri postopkih za mladoletnike brez spremstva, zato da se lahko obravnava njihovih prošenj nadaljuje. To je novost, ki smo jo uvedli letos. Delamo pa tudi v sprejemnih centrih, sodelujemo s sprejemnimi organi e, in jih poskušamo osvestiti ter jim posredovati ustrezno znanje, zato da lahko tudi mladoletnike brez spremstva hitreje obravnavajo. Tako da nasplošno lahko rečemo, da je bil EASO zelo dejaven na področju sodelovanja pri obravnavi mladoletnikov in s tem delom tudi nadaljujemo. Potem, če nadaljujem s septembrom 2017, tu moje očiri se ne zmorejo teh številk, ampak nasplošno lahko povem, da smo leta 2015 začeli z 1,4 milijona eh, prosilci, eh, prišli na 1,2 leta 2016. Letos jih je približno 600 tisoč. To ni čisto polovica, ampak če upoštevate, da se za leto 2017 eh, eh, število v primerjavi z letom 2016 razpolovilo, eh, boste kar blizu realnosti. Tudi analiza prošen kaže podobno situacijo, to ni nič nepričakovanega, kajti eh, tu, je, tu, tu so tudi sekundarni premiki eh, in spremembe na določenih mejah, tu so prosilci, ki so bili preseljeni in še enkrat preseljeni v drugo državo ali celo tretjo državo članico, tako da je prišlo do uh, ponovnih prošen v drugih državah. Uh, Eh, ki so dosegle približno 7 odstotkov, pričakujemo, da bo ta številka nekje pri 10 odstotkih do konca leta. Mm, to je nekaj, s čimer se morajo pač eh, pristovne službe spopadati. Eh, tu gre za vračanje na podlagi dablinske pogodbe ali za priselitev. Skladno s himami to sicer ne deluje popolno, ampak tudi zaradi teh dejavnikov prihaja do dvojnih prošen. E, eh, dobro pa je, da so službe to zaznale. Tako da e, v skoraj 100 odstotkih se dvojna oziroma podvojena prošna zazna in se to ustrezno upošteva. Zdaj pa prehajamo na zadnjo prosojnico, kar zadeva poreklo. Pet narodnosti je še vedno na vrhu. Sirci, Afganistanci, Iranci, Nigerci in Pakistanci. Štiri glavne države ostajajo nespremenjene, kar zadeva sprejem. Eh, pri, na petem mestu je sprememba iz leta 2016 do leta 2017. Eh, tu je Avstrijo zamenjalo Združeno kraljestvo. In to je kratek povzetek zelo obsežnega poročila. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala, da ste mi prisluhnili. Pripravljam pa sem seveda odgovarjati tudi na vaše vprašanje. Hvala. Najlepša hvala, hvala, da ste povzeli podatke, kajti kar nekaj vprašanj imamo kolegi in kolegice, prosim, da se držite dveh minut, ker nadaljujemo z naslednjo točko ob pol enajstih. Bom šel kar po vrsti, kot ste se javljali k besedi. Najprej Ana Gomeš. Najlepša hvala, hvala gospod Karera za zelo zanimivo predstavitev, ki kaže, da kljub hrupu, ki ga še vedno zganjajo države članice, eh, in uh, sprejetim ukrepom, zdajšnjim varnostnim ukrepom, pritok uh, prosilcev za azil uh, se je bistveno zmanjšal v zadnjem letu. Moje vprašanje za vas je naslednje. Uh, zanima me, kaj se dogaja glede žarišč. Uh, so ta še dejavna? Slišimo določena poročila o zelo dramatičnih razmerah v nekaterih žariščih, zlasti uh, Eh, je govora o posledicah za duševno zdravje ljudi v teh žariščih in pa zanima me, kaj se dogaja. Je EASO kakorkoli vključen v programe v zvezi z Libijo in kaj pravi EASO na zadnje premike ljudi, ki se izkrcavajo v Španiji. In pa še kar zadeva nacionalnost ljudi, ki prihajajo, o tem ste ravno kar govorili. Pred nedavnim mislim, da smo slišali, da so tudi maročani med eh, prišleki po zadnjih štetjih. Lahko poveste kaj o tem. In pa za konec, ali mislite, da lahko kakorkoli vplivate na to, oziroma imate kak pogled na to, kako so države napredovale, kar zadeva zagotavljanje socialne integracije za prosilce za azil, ki so uh, dejansko azil tudi dobili. Najlepša hvala. Hvala. Sama bi se ozrla nekoliko dlje od tega, kar ste vi omenjali in hvala, da ste z nami, gospod Krera. Govorili ste o mladoletnikih, tretjina prosilcev so mladoletniki. Povejte nekaj več o tem, kaj se zgodi, ko ti mladoletniki prejmejo zaščito. Če niso upravičeni do zaščite, kaj se zgodi? Govorimo o situacijah, ko se nas vedno znova sprašuje o tem, kaj se dogaja z mlado generacijo, ki prihaja in išče boljše življenje v Evropi. E, Odkud prihajajo, kam prihajajo in v kontekstu nove dublinske reforme, ki smo jo sprejeli in kjer še čakamo, da se zgane tudi svet. Tu imamo pred sabo scenarij, v katerem bodo države članice morale v večji meri sprejemati odgovornost. Pri mladoletnikih smo vedno imeli drugačno politično stališče, ampak želela bi vedeti kaj več o statistikah, ki ste jih predstavili. Kakšna je dejanska starost teh ljudi, odkot prihajajo in kaj se zgodi potem, ko jim je dodeljena zaščita oziroma ko je bila njihova prošnja za azil obravnavana. Torej, govorite o e, mladoletnikih brez spremstva ali drugih, tu je razlika precejšna. Prosim, kolege in kolegice, da ste kratki. Silvi Gijom, prosim. Hvala lepa. Eh, žal nisem slišala celotne predstavitve, eh, ampak sem zelo pozorno prisluhnila tistemu, kar sem slišala. Eh, no, želela bi spregovoriti o tem, kako se obravnava migrante eh, in njihova, govora je o eh, tem, da se jih prodaja za sužnje v nekaterih delih eh, Afrike. Obstajajo evropske agencije, ki imajo misije na terenu v tem delu in zanima me, kako to deluje in kako je poskrbljeno za zaščito teh oseb, ki so res uh, neverjetno ranljive, torej kako tu poteka sodelovanje z drugimi službami. Najlepša hvala, gospa Salentini. Hvala lepa, predsedojoči. Hvala za predstavitev. Lahko poveste nekaj več o tem, kakšno vlogo ima EASO v Grčiji? Sama sem obiskala otoke, sestala sem se z vašimi zaposlenimi, ampak še naprej ne razumem najbolje, kakšna je vaša uradna vloga tam. Sprašujem se, ali ste tam bolj vključeni v konkretne dejavnosti, ki pa niso nujno del vašega mandata. Zanima me, kako to deluje. In pa naslednje vprašanje. Uh, Eh, odločitve na drugi stopnji. Kakšne trende tu zaznavate? O tem sprašujem, ker eh, nova nizozemska vlada želi odpraviti pravico do odvetnika pri prošnji na prvi stopnji in sama menim, da bo to vodilo v večje število primerov na drugi stopnji. Zanima me, ali opažate kak trend v državah, eh, torej v državah članicah pri tem, kako delujejo odločitve na drugi stopnji in kakšen je najbolj učinkovit način za obravnavo. Hvala, Birgit Cipel. Najlepša hvala in hvala za ta pregled. Preglednice jasno kaže, da imamo dve veliki skupini beguncev. Eni so tisti, ki res brežijo pred uh, eh, vojnom učenjem in političnim pregonom, potem pa so tu tudi imigranti, ki eh, bežijo, ker nimajo nobene prihodnosti. Vprašanje z moje strani je naslednje. Eh, glede na tu, da ste verjetno kot uh, urad skupaj z mednarodnimi organi izvajali intervjuje. Ali lahko poveste kaj več o tem, kakšni so glavni razlogi za preseljevanje in ali veste, kakšne eh, posledice eh, to ima oziroma kako se borijo proti tem vzrokom in povodom v državah eh, porekla niste veliko povedali o dublinskih eh, premestitvah. Eh, mogoče je premeščati ljudi tudi nazaj v Grči. Lahko poveste kaj več o tem. In pa potem je tu še težava stopna priznavanja zaščite. Eh, Eh, številke ne kažejo jasno, zakaj se stopnja tako razlikuje po državah. Gre za eh, razliko v samem številu, gre za razliko v tolmačenju glede tega, kdo je upravičen do azile ali ne, kajti ne predstavljam si, da bi se na Poljskem pojavljali samo maročani, kar bi upravičevalo nizko stopno priznavanja, medtem ko druge države prihajajo samo v srci. Torej, lahko kakorkoli pojasnite te razlike. Hvala, Sofi Infeld. Hvala, predsedajoči. Hvala, gospodu Kareri, za predstavitev. Zelo podrobno bom prebrala poročilo. Mislim, da gre za zelo pomemben dokument in pričakovali bi, da bi vseh 28 predsednikov vlad in držav imelo danes tiskovno konferenco in predstavljalo te številke zlasti eh, v tistih državah, kjer je preseljevanje ključna točka koalicijskih pogovorov. Uh, No, seveda je potrebno uh, vse grafe in preglednice zelo podrobno in pozorno tolmačiti, ampak uh, splošni trend kaže na upad. To ni nujno napoved za prihodnost, ampak če obravnavamo dejansko situacijo, uh, očitno obstaja nek razkorak med dejanskimi razmerami in tonom, ki ga slišimo strani nekaterih politikov. Uh, Tudi moje vprašanje eh, bo podobno vprašanju gospe, eh, gospe Mecole in sicer me zanima, kaj se dogaja z otroki. Na neki točki je bilo slišati govore o deset tisoče otrokih, ki naj bi eh, izginili. Ni bilo jasno, ali so dejansko izginili, ali niso bili registrirani, ali kaj se je zgodilo. Lahko morda poveste kaj več o tem in eh, o tem, kaj počnete, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo s temi otroki. In pa drugo vprašanje, lahko poveste kaj več o tem, kako deluje eh, dodelitev eh, skrbnika v praksi. Europol je poročal o tem, kaj ne. No, in še poročevalec za ASO Petr Niedermayer. Najlepša hvala, gospod Karera, za predstavitev. Imam zelo kratko vprašanje ali pa morda celo bolj pripombo. Če pogledamo posamezne grafe in preglednice, ki ste jih pokazali, vidimo eh, razkorak med zahodno in vzhodno Evropo. Če si pogledam statistike, vidim, da više grajske države, baltske države eh, nekako skoraj ne sodelujejo v sistemu. In e, zato sprašujem, kako lahko EASO sodeluje s temi državami, kakšne so razmere za begunce v teh državah. Sam imam slabe izkušnje s svojo državo, ampak predstavljam si, da razmere niso bistveno drugačne v drugih vzhodnjevropskih ali baltskih državah. Imate natančen pregled nad stanjem beguncev v teh državah? Hvala. Hvala, Peter. Hvala za vsa ta vprašanja. Jaz se strinjam z tem, kar je povedala gospa Intfeld. Podpora še ni takšna, kot bi morala biti, ampak o tem sej danes razpravljamo. Gospod direktor, morda lahko odgovorite na vsa vprašanja. Izvolite. Thank you very much. Um, Hvala lepa. Vsa vprašanja so zanimiva poskušal bom podati kar najbolj neposredne odgovore. Najprej, kaj se dogaja z žarišči? Žarišča v Grčiji še vedno delujejo po istem modelu, kot smo ga uvedli marca lansko leto. Vsi upoštevamo tudi izjavo med Evropsko unijo in Turčijo. Eh, OASO tam ne opravlja vsega dela, Mi zbiramo informacije po prihodih, potem ukvarjamo se izgradnjo zmogljivosti. Zakaj? Zato, ker se sestava delavcev s časoma spreminja. Veste, da imamo deloma napotene nacionalne strokovnjake, nikoli jih ni dovolj in to potem kompenziramo s tem, da tja pošiljamo tudi svoje osebje. Torej, kar se tiče vprašanja, ali se je celotna številka osebe spremenila, no, tukaj moramo stalno usposabljati nove delavce. Prav tako uh, opravljamo dodatno delo v zvezi z ranljivimi skupinami, ženske in uh, otroci. To je pravzaprav v odgovornosti nacionalnih organov in nesprejemnih centrov v Grčiji. No, v Italiji je model nekoliko drugačen. Tam imamo organe za mladostnike brez spremstva. Tudi s tem centrom sedaj sodelujemo. Šele eh, od avgusta, torej v zadnjih štirih mesecih, sodelujemo s temi centri v Italiji. Žariščeva potekajo v skladu z istim modelom. V zadnjih eh, mesecih in tednih so se številke namreč v, v Italiji spet povečale. V zadnjih mesecih, ne moremo še poznati poprečje za celotno leto, ampak v zadnjih mesecih so številke narasle. V Grčiji 5,5 tisoč na um, mesec, v Italiji so številke nekoliko nižje, ampak podobne. Ehm, v Italiji je pač situacija nekoliko bolj neenakomerna. V žarišč, kar se tiče žarišč, imamo še vedno pomembna žarišča na Hiosu in pa Lesbosu. Um, ehm, imamo lasne pisarne tudi zunaj teh žarišč in tam je zmogljivost skoraj da podvojena. Tukaj gre tudi za vprašanje varnosti in to je nekaj, kar podarjajo številne države članice. Se pravi, žariščne točke delujejo podobno kot lani do sedaj. Eh, no, ne morem napovedati prihodnosti, o tem se bomo pogovorili Eh, in videli bomo, kako nadaljevati z delom v 2018. EASO in Libija, mi nismo vključeni v načrt izvajanja, ki je bil pripravljen februarja letos, smo pa eh, podpisali eh, dogovor z operacijo Sofija o tem, ali lahko ponudimo usposabljanje uslužbencem EU na format, ali, lahko, um, ali jih lahko poučimo o pravicah migrantov, o pravicah, o postopkih. Uh, s tem delom smo začeli letos, je pa to edina oblika sodelovanja, ki ga imamo v tem trenutku z uh, Libijo. Uh, Um, potem situacija v Španiji, poprečno število migrantov je tukaj približno 2000 na mesec. To so številke, ki jih zbirata v glavnem komisija in Frontex. Zakaj prihaja do teh prihodov? Uh, tukaj obstaja več razlag. Um, Ena izmed možnih razlag je to, da se daj večji pritisk na Libijo, zato migranti iščejo druge poti, eh, čez Alžirijo recimo to spet ni informacija EASA, eh, e ampak je to uradna informacija v Evropski uniji. Del teh eh, mm, migrantov se potem izkrca v Španiji. Mm, trenutno sodelovanje za Španijo ni, dodatno sodelovanje za Španijo ni predvideno. Gospa Mecola, kaj se zgodi z mladoletniki, če ne dobijo zaščite? Večina jih zaščito dobi, tukaj nažalost nimam številk o tem, zato naprošam predsedujočega, če lahko pisno odgovorim na to vprašanje, kajti to vprašanje je pomembno, treba mu je posvetiti dovolj pozornosti, ampak tukaj vam ne morem dati pozornosti, natančnih informacij in številk o obravnavi mladostnikov. Mi nimamo eh, zmogljivosti za sprejem mladostnikov, sodelujemo pri skratni zmogljivosti, imamo veliko orodij za ranljive skupine, vključno z mladoletniki. To ima opraviti za oceno starosti, za posebnimi potrebami, z različnimi oblikami zaščite. Eh, tu nažalost še nimamo nove uredbe, ne moremo nadzorovati dela služb, ne moremo posredovati eh, in ne moremo dopolnjevati tega dela. Morda bo pa to prinesla nova uredba, ko bo sprejeta. Zato predlagam, eh, da v zvezi s tem podam pisno izjavo naslednji teden in eh, predlagam, da to razdelim članom vašega odbora. Torej, to izjavo, to pisno izjavo bom dopolnil s številkami in deleži. Morda lahko ponovite vprašanje, gospa Guillaume? Eh, ja, morda nisem bila najbolj jasna. Veste, da obstajajo misije, ki jih organizira francoska služba, naprimer v Nigerju, za ljudi, ki so naprimer bile žrtve eh, suženja, zato da bi se jih integriralo v sistem mednarodne zaščite. E, torej, zanima me, kar zadeva take misije na terenu, eh, po vašem mnenju, glede na to, da ste specialist za to področje, ali bi lahko tudi druge nacionalne agencije v Evropski uniji delovale na enak način in eh, na ta način zagotavljale mednarodno zaščito. Upam, da sem bila bolj jasna. Yes, no, I'll, I'll da in ne, skušal bom odgovoriti na koncu. Tako da ne bom izgubil rdeče niti. Trenutna uloga EASA v Grčiji. Še vedno smo vključeni v program premestitev še vedno organiziramo informacijske kampanje, tam imamo tudi um, informacijsko točko, helpdesk, še vedno preučujemo uh, kandidate, ki bi naj bili vključeni v program, ocenjujemo dosje skupaj z uh, državami članicami, kar se tiče njihovih zavez. Eh, oziroma tukaj ne sodelujemo, prav tako ne sodelujemo pri transferjih v države članice. Komisija in naš upravni odbor eh, sta nas zaprosila, naj eh, skušamo sodelovati pri organizaciji dublinskih transferjev iz Grčije. Naš upravni odbor bo to obravnaval naslednji teden, gre za pomembno temo gre za vprašanje, kako eh, bi lahko sodelovali pri, Dublin, pri dublinskih transferih iz Grčije. Pri nekaterih dosejih eh, trenutno ni ustreznega napredka. Potem eh, izvajamo tudi 80% izjave EU Turčija. Ravnavamo tudi proces pritožb. Eh, no, seveda skušamo biti pri nasem delu kar najbolj učinkoviti. EASO sodeluje s sodišči in tribunali v Grči, zlasti s tistimi v Grči, na različne načine. Imamo velik program z tribunali in sodišči v celotni Evropski uniji. Grčija je naš glavni, glavna stranka. Veliko je omejitev, ko gre za sodni sistem, to verjetno razumete. Eh, bi pa rekel, da sodelujemo pri usposabljanju sodnikov. Eh, ne, ne moramo niti reči, da jih usposabljamo, lahko jim podajamo smernice, informacije, eh, pomagamo tudi pritožbenemu odboru v Grči. In nekoliko pod krinko. Eh, podpiramo tudi odbore za pritožbe v Grčiji, vse administrativno gledano. No, morda sem tukaj rekel, ni celo nekaj preveč, gospod predsedujoči. Skušamo eh, doseči, da bi ti kar najhitreje obravnavali dokumente. Ne želimo pa eh, se upletati v sistem pritožb kot takšen. Ja, sprejem Dublin, Evropska unija, Turčija, žarišne točke, Grčija, vsem tem sem uh, govoril, potem omejeni vpliv na sodišča in pritožbene odbore. To torej počnemo v Grčiji. No in lahko rečem, da bomo leta 2018 eh, nadaljevali za podobnim delom. Če ne bomo bolj učinkoviti, bo prišlo do kopičenja primerov v sprejemnih centrih. Eh, zmogljivost procesiranja je pod eh, številom prihodov, bliža se zima in zato nas v Grčiji vsekakor čaka veliko dela. Verjetno bomo potrebovali še en predlog spremembe proračuna za EASO, samo za Grčijo. Potem uh, izvorni vzroki za migracije in boj proti tem vzrokom. Ja, veste, da imamo tukaj tri stebre našega odziva, skušam hitro odgovarjati, kaj zmanjkuje nam časa. Uh, prvi steber. Upravljanje kriz, žarišča in tako naprej spada pod ta steber. Drugi steber gre za to, da se začenja Unija ukvarjati z eh, izvornimi vzroki, z zakonitimi potmi prihoda, sodelujemo z izvornimi državami, preučujemo faktorje, ki vplivajo na močen pritok migrantov sodelujemo tudi na globalni ravni eh, z Združenimi narodi. Eh, tukaj je veliko prizadeva. Nedavno sem obiskal Ženevo, tam sem prispeval k načrtu izvajanja do junija leta 2018. Gre za globalni dogovor o beguncih. Komisija je zelo aktivna tudi, ko gre za partnerstva. No, to sem sedaj govoril o dveh glavnih stebrih. Uh, upravljanje kriz in pa um, uh, žarične točke in tako naprej. No, potem poleg tega pa nas čaka zapletena zakonodajna reforma, verjetno bomo k malu dobili tudi nove agencije in verjetno bomo dobili še en svežen eh, v zvezi z eh, sistemom preselitev v Evropski uniji in to bo spremenilo obravnavo beguncev in migrantov v Evropski uniji. Najprej mislim, da moramo dokončati zakonodajni svežen, dobili bomo novo agencijo Evropske unije za azil, še naprej se moramo ukvarjati z izvornimi vzroki. Tukaj uh, imamo veliko finančnih mehanizmov za soočanje z temi izvornimi vzroki. Tako da mislim, da gremo v pravo smer. No pa še zadnja tema. Zaprosili so nas najprej vzamemo pilotni projekt za zasebno sponzoriranje preselitev. Ehm, prav tako sodelujemo v programu preselitev iz Turčije v manjši meri. Ehm, tesno pa sodelujemo z Generalnim direktoratom za upravljanje migracij iz Turčije. Sodelujemo pri izgradnji ehm, zmogljivosti od A do Ž, zato da bi izboljšali azilni sistem v Turčiji. Turčiji. To je torej prispevek EASA, ko gre za boj proti izvornim vzrokom za migracije. Potem eh, vračanje v okviru Dublina, to sem ravno kar omenil, imamo dublinsko omrežje, ki ga uporabljamo, imamo tudi pod omrežje za vračanje. To je zelo zapleteno zapleten sistem, eh, probleme imamo na področju izvajanja, recimo v Grčiji, ampak prepričal sem, da nam bo tukaj malo uspelo doseči napredek. Potem, zakaj so stopnje prepoznavanja tako raznolike od države do države? Ja, eh, zato, ker pač države članice različno tolmačijo svojo zakonodajo eh, in k njim prihajajo um, migranti različnih uh, narodnosti, imajo različne mehanizme sprejema. Uh, tukaj pač obstaja velika razlika med državami članicami, mi se tukaj želimo več konvergence. Vzpostavili bomo nov sistem spremljanja. To pravico do prepoznavanja bomo začeli spremljati. Potem druga pomembna točka je to, uh, Eh, kako poteka analiza informacij iz izvornih držav. Prihodnja agencija bo tukaj ponudila nekaj smernic in če bomo to povezali z eh, spremljanjem, eh, bomo verjetno dosegli višjo stopnjo konvergence in potem se bo tudi stopnja priznavanja povišala. Potem še drugo vprašanje v zvezi z eh, otroki. Tukaj bom skušal eh, v dvostranskem dokumentu pojasniti, kakšno je tukaj naše delo, kako se lotevamo tega vprašanja. Ta dokument boste dobili eh, čez en teden. Potem Višegrad in Baltske države. Kakšna je situacija tam? Nedavno sem obiskal Polsko, tja prihajajo v glavnem Rusi, Gruzici in Ukrajinci gre v glavnem za ekonomske migrante in številni uporabljajo Polsko in pa višegradske države kot tranzitne države. Zato da prišli v druge evropske države. Mi se te situacije zavedamo, imamo programe za soočanje za tem, ampak ne nadzorujemo meje, ne opravljamo intervjujev. E, številke so namreč takšne, da e, se lahko, da nacionalni organi zaradi njih niso prav obremenjeni. Potem skušal se bom pogovoriti za gospod Gijom, kajti še vedno ne razumem točno, kaj ste vprašali. Ja, mi imamo veliko posnetkov, filmov, uh, o tem, kako poteka naše delo, kako obravnavamo različne primere, kakšno delo uporabljamo v žariščih. Sodelujemo tudi za Francijo, um, pripravljamo informacijske kampanje o Nigeriji in drugih državah. Vse to lahko najdete na naši spletni strani. Um, imamo tudi uh, video posnetke, številne lahko najdete na naši spletni strani. Uh, če sem Če nisem prav razumel vašega vprašanja, se opravičujem, ampak še vedno ne razumem točno, ne razumem točno kaj ste hoteli. Hvala lepa za vašo pozornost in hvala lepa, da ste me povabili. Hvala, gospod Karera. Ne vem, ali so kolegi imeli dovolj časa za to, da so lahko pozorno prebrali vaše poročilo. Tam je res veliko informacij. Omenili ste recimo dublinske transferje in tako naprej. Tukaj imamo veliko števil, veliko informacij poročilo je obširno, gre eh, pa za vprašanje, eh, kako se bomo pri našem delu lotili tega poročila. Potem, tudi ko gre za surovine, tudi to je pomembno vprašanje, morda bi mu lahko posvetili nekaj več vprašanja chance to, to read it um, and make use of it, then. Um, it Torej, kolegi naj pozorno preberejo to poročilo, mislim, da nam je lahko veliko pomoč pri našem delu. Hvala lepa za vašo predstavitev, s tem se bomo v prihodnosti še veliko ukvarjali. Skratka, hvala vam, gospod Karera, vašim sodelavcem in hvala, da ste prišli k nam. Hvala kolegom za zanimiva vprašanja. Sedaj pa nadaljujemo z delom. čaka nas točka 12, gre za odnose med Evropsko unijo in Afriko, ko gre za azil in migracije. I'll just pause while um, our colleagues come to the. Uh, Kratka prekinitev, zato da pride govornik, ki je zagovorniški pult kolegi, verjetno se zavedate, da bo jutri potekala konferenca na visoki ravni o Afriki. Številni ste sodelovali pri pripravi te konference. E, člani odbora Libe so večkrat pozivali k organizaciji takšne konference, zato da bi bolje razumeli naše odnose z Afriko. No, glede na to lahko današnjo razpravo razumemo kot eh, pripravo. Tukaj imamo predstavniki SSD-ja in pa komisije, eh, ki bodo vsi spregovorili o sodelovanju med Evropsko unijo in Afriko na področju migracij in azila. Eh, prepričan sem, da nas čaka Zanimiva izmenjava stališč. Pozdravljam tudi predstavnike delegacij različnih afriških parlamentov. Ja, trenutno še ni tukaj, ampak eh, so na poti sem. Eh, z nami bodo predstavniki nacionalne skupščine iz eh, Nigerije, predstavniki parlamenta iz Tunizije, predstavniki panafriškega parlamenta. No, verjetno so še na kakšnih drugih sejah in se nam bodo kmalo pridružili. Danes bomo razpravljali o novem eh, okvirnem partnerskem sporazumu v okviru Evropske agende za migracije. To je komisija objavila junija letos. In uh, slišali bomo tudi poročila o napredku, ter uh, vse skupaj povezano tudi z uh, izjavo iz Valete. Vsi ti programi se osredotočajo na Afriko. Veliko migrantov in beguncev, ki se odločajo za nevarno počje sredozemlje iz Afrike. Zaradi tega je izgubljenih veliko življenj, eh, veliko ljudi izkoriščajo tihotapci ljudi, trgovci z belim blagom in ehm, še vedno ni dovolj prizadevan strani Evropske unije v sodelovanju z drugimi mednarodnimi akterji, Арабская лига, Африка уния, ЗН. Še vedno ni dovolj prizadevan sa strani vseh teh agencij, čeprav uh, si vsi prizadevamo za to, da bi omejili uh, trpljenje migrantov in beguncev, sodelujemo tudi v operacijah uh, iskanja in reševanja na morju. Skratka, vesel sem, da imamo danes priložnost razpravljati o tem. Pridružujejo se nam kolegi iz afriških parlamentov, počakali bomo, da se posedejo. Danes bomo torej imeli obširno razpravo o naših odnosih. Najprej bomo slišali Silvin Birgit Markensen, ki je uh, nadomestna direktorica iz ISZD za Afriko. Birgit, dobrodošli, najprej bomo slišali vašo predstavitev. Um, hvala lepa, hvala lepa, da ste nas povabili na vašo sejo. Vesela sem, da sem lahko tukaj z mojo kolegico iz DG Home. Tesno sodelujeva, uh, ko gre za migracije. Uh, Ko gre za trenutne razmere, bi se osredotočila na tri elemente. Najprej moje izhodišče. Verjetno poznate pet stebrov političnih izjav iz valete, verjetno poznate akcijski načrt. No, to je še vedno naš politični okvir. Najprej bi skorili o tem, potem bi želela spregovoriti o okvirnih partnerstvih. O tem bodo verjetno uh, govorili tudi kolege iz Digi Home. Uh, Eh, končala pa bom za neko točko, ki nas trenutno močno zaposluje in sicer gre za preprave na eh, vrh med EU in Afriko. To bo potekalo eh, naslednji teden. Tam bomo obravnavali tudi vprašanje migracije. Želela bi spregovoriti o tem, kako potekajo priprave na ta vrh in seveda bom sprejela, sprejela tudi vaše vprašanje v zvezi s tem. Najprej, kar se tiče ISZD. E Če poslušate našo uh, visoko predstavnico Federico Mogherini, boste vedno slišali, da je naš pristop celosten, obsežen, ukvarjamo se z izvornimi vzroki, ukvarjamo se z zakonitim priseljevanjem, ukvarjamo se za zaščito priseljencev, borimo se proti kriminalnim združbam in ukvarjamo se tudi za politiko vračanja. To je pet glavnih stebrov našega dela, to predstavlja temelj našega dela in o tem smo se dogovorili v valeti. Potem, približno pred enim letom smo te naloge prive, prevedli tudi v dvostranske sporazume, eh, torej v konkretno sodelovanje z nekaterimi afriškimi državami. Najprej smo se osredotočili na štiri v Zahodnji Afriki, eno v eh, Vzhodnji Afriki, potem um, gre tukaj za Nigerijo, za Niger, za Mali, za Senegal in potem, ko gre za Vzhodno Afriko, tukaj sodelujemo z Etiopijo. Sama sem pred kratkim iskala Nigerijo. Več držav se pridružuje temu okvirnemu partnerstvu. No, in tudi pri tem sodelovanju gre za aktivacijo teh petih področjih, o katerih sem prej govorila. No, sedaj še vrh med EU in Afriko. Tukaj gre torej za trenutno stanje naših dialogov, našega sodelovanja z afriškimi partnerji. Ko gre za vrh med Evropsko unijo in Afriko, želimo predvsem okrepiti tako imenovani kontinentalni dialog. Če si ogledate v leto, smo se sredotočeni na vzhodno in zahodno Afriko, na izjavo iz Kartuma, zdaj pa si želimo še širšo razpravo o medkontinentalnih vprašanjih. Tukaj gre recimo za diasporo, za Eh, vračanja, za eh, potem notranje migracije znotraj afriškega kontinenta, gre tudi za vprašanje uloge Južne Afrike. V zvezi s temi, vsemi temi vprašanji bi želeli okrepiti naš dialog na vrhu med EU in Afriko. Moramo se ukvarjati z vprašanjem mobilnosti, migraciji, torej tukaj je pomenilo tudi vprašanje mobilnosti, gre za socioekonomska vprašanja, gre za varnostna vprašanja in gre za uh, družbena vprašanja, ki so pomenila tako za Evropsko unijo, kakor za Afriko. Eh, to so torej tri eh, najpomembnejši elementi, ko gre za vrh sam, smo želeli nekaj vodilnih pobud, nekaj konkretnih rezultatov, tako na strani Evropske unije. Videli boste, da bomo imeli skupno izjavo, osredotočili smo se na intraafriške migracije in želimo se bolj ukvarjati tudi z kriminalnimi združbami. No, septembra letos je z nami stopila v stik Afriška unija. Rekli so, da dobro je, da imamo ti dve vodilni pobudi, ampak želeli bi okrepiti dialog o mobilnosti in migracijah. No in mi smo rekli, če je to vaš predlog, potem je Evropska unija seveda pripravljena razmisliti o sodelovanju v zvezi s tem. Sedaj se ukvarjamo z šestimi temami. Pogajanje o tem še ni končano, smo sredi pogajanj, ampak želim biti odprta, lahko vam povem, kakšne so naše želje. Mi najprej razmišljamo o tihotapljanju z eh, ljudmi, potem ukvarjamo se z vprašanjem nezakonitega priseljevanja, vključno z vračanjem in ponovnem sprejemu, potem eh, mednarodna zaščita, potem potem zakonite poti. In pa, še, play, so to speak, in pa še uloga diaspore. Team right now in, Addis Ababa. in pa še pošiljanje denarja domov. Um, no, uh, o tem se trenutno pogajamo z Afriško unijo, kako bi torej sodelovali na preomenjenih področjih. Takšno je trenutno stanje naših razprav, naših priprav preden dam besedo poslancev, je z nami tudi Selvina Pesta, ki je uh, iz Generalnega direktorata za notranje zadeve iz komisije. Prosim, da ste kratki, kajti čaka nas veliko vprašanj. Um, just to supplement. Hvala zelo na kratko. Naj dopolnim Birgit. Seveda, migracije so v spredju programa Evropske unije in seveda tudi uh, naših odnosov z afriškim partnerjem. Na vrhu v Valeti leta 2015 so se naši predsedniki državne vlade dovolili o skupnih interesih med Evropsko unijo in pa Afriko, naši partnerji. Brigiti je omenila procese iz Kartuma in Parabata in vse te procese smo utemeljili na glavnih načeljih. Zadnjih par let smo delali na tem. Potem smo spostavili platformo za sodelovanje in pa razprave o migracijah. Sedaj bomo nadgradili delo odprej in začeli smo s tem partnerskim okvirom. V tem okviru smo potem začeli sodelovanje s partnerji. To temelji na solidarnosti, delitvi bremena in preglednosti in pa celostnem pristopu do migracije. Veliko je bilo že doseženega, v tem partnerskem okviru. Imamo precej pozitivne rezultate, naprimer s partnerji kot Niger na področju tihotapljanja z ljudmi ali pa trgovine z ljudmi. Potem isto, precej manj je nezakonitih migracij iz teh držav zaradi našega skupnega prizadevanja. Seveda, na nekaterih področjih bi lahko storili še precej več, se moramo bolj potruditi. In sodelujemo z našimi partnerji na številnih področjih, kot seveda zaščita, potem odpravljanje glavnih vzrokov za migracije, tihotapljanje ljudi, trgovina z ljudmi, potem seveda tudi ponovno sprejemanje in pa vračanje zakonite migracije. Prav tako smo sprožili informacijske kampanje v številnih državah tako za namenom, da bi zagotovili, da potencijalni migranti vendarle se zavedajo nevarnosti poti do Evrope. Prav tako pa smo jih tudi obvestili o zakonitih poteh. Proučujemo tudi zakonite poti, pri čemer bi vključili države članice v pilotne projekte o zakoniti migraciji. Morda veste za svežen, ki smo ga nedavno sprejeli konec septembra. Prav tako smo objavili poročilo pred dvema tednoma. Tam smo predstavili pobude na področju zakonite migracije. Želimo biti še bolj ambiciozni pri tem. Potem skrbniški sklad za Afriko, tega smo sedaj mobilizirali okoli 117 pobud deluje in sicer v višini 2 milijard evrov. Ravno tukaj želimo odpravljati glavno vzroke migracije, želimo graditi nove zmogljivosti in pa ustvarjati morda nove delovne mesta ter pa krepiti razvoj v družbi in tako dalje. Prav tako imamo več pomembnih dogodkov pred nami, naprimer ta EU-AU vrh, potem naprej bomo imeli še sestanek višjih uradnikov kartumskega procesa, to je povezano z rabatskim procesom in prav tako tudi želimo nadgraditi še načrt iz valete. Na začetku naslednjega leta bomo na tem še bolj delali. Hvala pa obima za te uvodne besede. Sedaj so prišli še naši gosti iz Panafriškega parlamenta in pa skupščine z Nigerijo ter pa še skupščine iz Tunizije. Kolegi, boste kmalo dobili besedo. Torej, sedaj pa kar poslanci, nekaterih koordinatorjev ni tukaj, zato. Gospa Kenge, um, je prva, prosim, dve minuti vsak, ker ti veliko so se prijavljali besede. Evrope, Afrika, za... Hvala. Klod. No vsi vemo, da sta Evropa in pa Afrika zelo povezani. In mislim, da bomo v prihodnosti še bolj odvisni eden od drugega. To pomeni, da imamo pred seboj veliko izzivov, pa tudi priložnosti za vse nas. Seveda priložnosti, če bomo ustrezno okrepili naše partnerstvo. Afriško celino moramo obravnavati kot enakopravnega partnerja. Mislim, da seveda ne moremo samo praznovati, ampak moramo tudi pripraviti konkretne ukrepe, prispevke za naše politične povezave, ne samo ekonomske povezave, ampak tudi politične. Migracija in razvoj sta dve plati iste medalje. Moramo stvari zelo celostno gledati. V parlamentu večkrat omenjamo demokracija, trajnostno upravljanje, pravna država, človekove pravice, vse to moramo spodbujati. Glede človekovih pravic, naj povem, da bi morali predvsem govoriti tudi o Libiji, naprimer trgovina z ljudmi v tej državi. To, kar se dogaja v Libiji, sedaj je res eh, sramotno in naj izkoristim priložnost, eh, ko so ravno tukaj afriški kolegi, da to jasno izpostavim. Potem naprej mobilnost, to moramo tudi spodbujati, prost pretok ljudi, naprimer, in tako dalje. Prav tako pa bi omela še mobilnost tistih, ki niso visoko kvalificirani. Tudi oni morajo iti v druge države, v Afriko, v Evropo. Mislim, da obstaja velik potencial za mlade ljudi, ki prihajajo iz Afrike v Evropo. Nedavno smo zaglasovali resolucijo, ki daje možnosti za prihodnost. Potem naprej moramo okrepiti zakonite varne poti za migracijo proti Evropi. Glede, tukaj moramo vsi skupaj prevzeti odgovornost za upravljanje vsega tega. Potrebujemo solidarnost in potrebujemo odgovornost. To so moja glavna sporočila, dragi predsednik. Hvala, Cecil. Gospa Veržija. Nisi ti. <laughs> Hvala lepa, gospod predsednik. No, sama pa nisem tako optimistična kot predstavnici službe. Ne vem, kje je ta enakopraven, holistični, celostni pristop partnerstva med EU in Afriko. V bistvu ogromno ljudi um, umira. 33 tisoč ljudi je umrlo med imigranti od Afrike do Evrope in velika večina v bistvu teh mrtvih je ravno z afriške celine. Torej, v glavnem prihajajo z afriške celine. Zakaj? Ker v bistvu Evropska unija sploh ne upošteva več mnenja afriških držav. Um, ja, dajemo um, ogromno dovoljenje za pivanje, dva milijona države, za države po sveta, ampak ne pa za afriško celino. Glejte, mi moramo odpreti zakonite poti za migrante, begunce, oboje, migrante in begunce iz Afrike. Torej, moramo odpreti poti za njih. Dokler tega ne bomo storili, potem ne bo nič iz napredka. In še vedno bodo ljudje umirali v sredozemlju, na morju. In še vedno bodo potem prepuščeni trgovcem z ljudmi. Boj proti trgovini z ljudmi je predvsem povezan um, s temi ukrepi, torej zakonitimi potmi. Tukaj slišimo o različnih politikah. Ja, gledajte, vedno želimo zaeziti ta tok migrantov iz Afrike proti Evropi. Želimo jih samo vračati v njihove države izvora, ne glede na to, kakšna je njihova situacija v konkretni državi izvora. Glede, ena številka je zelo pomembna, jo vse skozi ponavljam. 244 milijonov je mednarodnih migrantov in od teh 244 milijonov je samo 35 milijonov Afričanov. Ampak vendarle, um, v glavnem je teh migrantov, v 85 odstotkih so Afričani migranti znotraj celine v Afriki. Ne gre jih toliko proti Evropi. Mi imamo čisto napačne politike, mi bi morali zgraditi partnerstva, sodelovanje bi morali krepiti, mi pa počnemo ravno obratno. Sedaj govorimo o denarju, ki ga ljudje pošiljajo domov v Afriko. Glejte, naprimer, ko državljani, ki prihajajo v Evropo in pošiljajo denar domov, tega denarja je trikrat več, kot pa je razvojna pomoč iz Evrope proti Afriki. Torej, ta diaspora je torej um, večji tok denarja za Afriko, kot pa sama razvojna pomoč. O čem potem sploh govorimo? To je nedopustno. In še nekaj. Razmere v Libiji videli smo posnetke, neverjete posnetke, ki gotovo sprožijo odziv na mednarodni ravni, ampak, gledajte, to je neverjetno videti, ne vem, kot če bi šli par stoletij nazaj. Ta imamo ljudi na vozovih, ki jih prodajo kot sužne. In naš predsednik eh, Francije je šel torej v Niger, da bi pomagali 25 ljudem, 25 ljudem, ali je to naš pristop do Libije. Ne, to je neravnoteženo, to ni celostno. In gledajte, um, sedaj čakamo na kolege iz Tunizije. Oni so tukaj in bodo povedali svoje. Gledajte, Tunizija je sprejela več kot milijon beguncev iz Libije in oni v Tuniziji se morajo soočati s tem. Mi tukaj v Evropi pa ne moramo imeti sporazuma o mobilnosti s to državo. To je nespremljivo in res sem zelo jezna, se opročujem, um, sem jezna brez moja, gospod predsednik. Mm. Okay, thank you. Uh, Joseph Weidenhauser, please. Joseph Heufenhauser. Danke. Uh, Najlepša hvala. Dve vprašanji imam. Najprej razmere v vzhodni Afriki, tega ste se dotaknili. Kaj nameravate tu storiti, kaj ti mislim, da se tu začenja destabilizacija, ki bi lahko vodila v resne posledice. In pravzaprav je grozljivo, da ljudje z vzhoda Afrike bežijo v Jemen, kar pomeni, da so razmere tam grozljive, da razmišljajo o takih premikih. In pa drugo vprašanje, omenili ste diasporo kaj bi dejansko lahko storili za to, da bi diaspora bila v večji meri vključena v celoten proces. Hvala. Um, uh, uh, Hvala, predsednik. Nekoliko čudno je, ko smo na tem odboru Libe in govorimo z predstavniki službe za zrovna delovanja in pa GDHOM, ko govorimo o glavnih vzrokih migracij. Sama sem se vedno parila z razvojem in glavni vzroki migracije so neenakost revščina. In to se potem vedno znova pojavlja v naših razpravah. Imamo tudi um, člen 208 iz pogodbe, kjer piše takole. Naša zunanja politika ne sme biti ovira za razvojno sodelovanje. To pa je dogoročno izkorinanje revščine. Sedaj je vedno um, več torej, razvojnega sodelovanja, ki se osredotoča samo na migracijo. To je problem. Klinge dal možganski trust iz Nizozemske, ki ga plačuje Nizozemsko ministrstvo za zvonanje za tebe, je pripravil študijo in ta je pokazala naslednje. EU projekti v Nigru so pripeljali do več brezposobnosti. V redu, sedaj morda ne bo tih utapljeno z ljudmi, ampak bo pa še več brezposobnih tam, sploh mladih moških bo še več brezposobnih. In to potem vodi v destabilizacijo Nigra in pa Sahira nasplošno. Sahel nasplošno ni ravno stabilno območje, to vsi vemo. In želeli smo hiter postopek, tako da bi preprečili prihod Evropske unije. In potem smo se sredotočili na državo, ki vem, um, je bolj tranzitna država. Ljudje prihajajo preko Slovakošene obale, um, preko Nigra potem naprej. Ampak na koncu Niger vendarle prejema evropska sredstva, ampak potem pa destabilizira svojo državo, ravno s tem. In mi smo tukaj pripravili politiko, ki sploh nima veze z vzroki. Treba poskrbeti za to, da ljudje ne bodo odhajali svoje države. Glejte, mi skrbimo samo za to, da potem ljudje ne bodo prihajali v Evropo na koncu. In to je čisto napačno, to je tudi v nasprotju z našimi načeli pri razvojnem sodelovanju. Torej, vzroki za migracijo, ja, moramo to odpraviti, ampak gledajte, neenakost, revščina v Abidžanu, Slokoščino Bali. To so glavno vzroki. In še nekaj, uradna tema EU-AU um, vrha je možnosti za mlade ljudi, ne pa migracija. Vem, kako je to vse med seboj napovezano. Poglejte, če bomo šli tja s svojimi načrti, programi in poskušali poskrbeti za to, da bodo drugi potem podpisali naše sporazume, ki bodo vodili v to, da bo več um, torej ljudi ostalo doma, manj jih bo prihajalo v Evropsko unijo. Potem, če bomo šli po tej poti, mislim, da ne bo nič iz vsega tega in to nas mora vse zelo skrbeti. Hvala. No, vidimo, da je to zelo kompleksno vprašanje. Torej, prosim, da um, se sretočite na sabino, ampak če ste čim bolj kratki. Gospod Cipel, ja, hvala. Nekaj konkretnih vprašanj z moje strani. Govorimo o sodelovanju z afriškimi državami, govorimo o boju proti glavnim vzrokom, um, prisilne migracije. Kaj to pomeni v praksi, me zanima, kaj ti slišimo veliko poročil, naprimer sredstva se porabijo za nadzor meje, tako da bi preprečili to, da ljudje odhajajo iz svojih držav. Uh, Ali je to boj proti glavnemu vzroku migracije ali kako? Potem naprej, ali pa morda podpiramo razvoj za spoštovanje človeka pravic ali spodbujemo več ekonomskega, ekonomskega razvoja. Kaj konkretno počnemo s temi ukrepi, na katere področje se osredotočamo? Potem zakonita migracija. Ali tukaj govorimo o zakonitih poteh za begunce ali govorimo o <clears throat> torej, Eh, ponovne selitvi ali pa govorimo o delovnih mestih, kot naprimer o modri karti ali kaj podobnega. In v kakšni meri izkoriščamo te ukrepe v različnih možnostih sodelovanja z državami. In naj se še navežem na Judith Sargentini. Če se želimo boriti proti vzrokom migracije na dolgi rok, potem mislim, da se predvsem moramo sredotočiti na afriške države. To je naša odgovornost. In me zanima, ali sodelujemo z drugimi deli komisije, ne da govorimo samo o razvoju. Kaj pa naprimer naše glavne horizontalne politike, naprimer trgovina, kmetijstvo, ribištvo, energetika, ali tukaj želite spremeniti naše politike na teh področjih nasplošno, eh, tako da bi zagotovili boljšo prihodnost za vse in za afriške države in za Evropsko unijo. Hvala, Ana Gomes, hvala, Brigitte. <clears throat> well, the root causes of migration are not only inequality and poverty. No, ne gre samo za neenakost in revščino, tudi zatiranje, tudi to je glavni vzrok za migracije. To je vse medsebojno povezano, torej ravno zatiranje, ravno zaradi tega veliko ljudi odhaja iz svojih držav. In te države potem na koncu dobijo EU sredstva. Etiope, naprimer, mimo grede, tam vse um, razpada in če bo tam vse razpadlo, potem bomo na koncu videli še hujše stvari, kot pa do sedaj v Somaliji, naprimer. In to je neverjetno, nespremljivo, kako Evropska zunanja služba in komisija um, sploh ne gleda v to smer. Slepite se. Mislim, da smo podpirali represivni režim. Sedaj na tisoče ljudi beži iz Etiopije in še več bo prišlo sem, če se bo situacija še poslabšala, kot se trenutno dogaja. Ja, gre za odpuščena trgovino, gre za trajnostne politike v kmetijstvu, ribištvu, energetiki in tako dalje. In tega ni. Mislim, da zorana služba tega ne koordinira. Nihče v Evropski uniji ne koordinira takšnih trajnostnih politik. Pa kaj so sploh evropske politike? Res, ne vem, v bistvu, kar spodbujamo nezakonite toke denarja in ljudi in vidimo potem, kaj se dogaja v številnih afriških državah. Um, to je kleptokracija v teh afriških državah. Mi jih samo spodbujamo. Evropska unija ima pri tem ogromno odgovornost za vse to. EU in države članice posamično. Prav to vidimo v Libiji. Naprimer v Libiji vemo, da ni pravega upravljanja, vemo zelo dobro, da so sužni vse posod po celi državi, kot tudi drugot v Mavrotani, pa drugih državah. Prav tako vemo, da naprimer italijanska vlada plačuje milice, ne želijo tega povedati, pa kar v bistvu plačujejo milice. In oni potem v bistvu napadajo ljudi v Libiji, milica, njihova milica. In to ni neko sodelovanje za upravljanje ali pa za, ne vem, um, usposabljanje varhov, kajti gre za čisto nekaj drugega. Glejte, najprej moramo um, vlagati v razvoj v Libiji in če tega ne bo, ne bo nič. Evropska unija tega ne počne. In sama tukaj ne govorim toliko proti vojaško napadu na Libijo, govorimo o tem, kaj se potem ni zgodilo. Ko se je EU popolnoma umaknila iz Libije in države so se potem začele boriti v Libiji ena proti drugi. In zato smo prišli do trenutne situacije. Kot pravi kolegi, ja, res je, dokler ne bomo odpravili vseh teh glavnih vzrokov, korenin migracij, dokler ne bomo oblikovali prave strategije, bomo vedno samo še spodbujali trgovce z ljudmi. Kaj ti, gledajte, sedaj govorimo o pronasprejemu. Um, ehm, to je ena pot, mi moramo več vlagati v zakonite migracije. Torej, če v to ne bomo vlagali, bomo samo koristili tem trgovcem z ljudmi. Moramo dati tudi besedo gostom, zato poskušam stvari pospešiti, gospod Mojberg. Tack, herr ordförande. Det finns ungefär 60 miljoner flyktingar i världen okoli 60 milijonov beguncev imamo po celotnem svetu. Sveda bi lahko pomagali vsem, to bi bilo odlično, ampak nažalost ne moremo. Poglejmo si samo našo državo, Švedsko. Veliko denarja smo uporabili za humanitarno pomoč. Ampak, gledajte, v zadnjih par letih smo sprejeli veliko migrantov na Švedskem in zato smo morali sedaj zmanjšati humanitarno pomoč. Posledično. Veliko ljudi je v spremnih centrih in moramo pomagati tam, kjer so, v Afriki. Mi na švedskem smo se odločili, da se bomo sredotočili na kvote za begunce. To je prav, pa gledajte, države članice se morajo odločiti o teh kvotah. Tudi, če jih želimo zvišati, kot smo se odločili mi. Glede vzroki migrant, migracij, veliko je teh vzrokov, ampak stvar je v tem, da veliko ljudi sploh ne pride do Evrope. Okoli tri odstotke migrantov, ki so prišli v Italijo, so bili eh, begunci, drugi pa so bili ekonomski migranti. Moramo pogledati, kaj počnemo, ampak se moramo bolj ciljno osredotočiti na prave stvari. Potem naprej vprašanje zakonitih poti. OZN pravi, da je določen odstotek ljudi beguncev, da je to potem vključeno v kvote. Glede, ampak glede, ljudje, ki prihajajo v Evropo, um, številni, um, ki na te čovne, um, to je zelo, zelo nevarno, ne vem, kako bi to odpravili. Gospa Infeld je naslednja, še torej drugi člani odbora. Hvala gospod predsednik. Prej hvala eh, predstavnikom komisije in pa zvonane službe. V glavnem se strinjam s kritikami in pa dvomi drugih kolegov. No, zelo lepo ste to predstavili kot um, zelo dostojen načrt eh, razvojne pomoči, ampak mislim, da samo želimo poskrbeti za to, da ljudje ne bodo prihajali v Evropo iz Afrike. Uh, to mora biti zelo jasno. Ja, tukaj seveda lahko kritiziramo EU institucije, države članice, ampak poleg tega pa ne smejo pozabiti tudi na afriške voditelje, tudi oni so odgovorni za to situacijo. Kaj ti? Beda v njihovih državah je pogosto, kot pravi Ana Gomes, tudi rezultat njihovega vodenja. Torej, to so skorumpirani voditelji ali pa diktatorji. Mislim, da smo videli. Uh, Um, torej, ne vem, nekdo je star 93 let, vemo kdo um, in še vedno želi ostati na oblasti v določeni afriški državi. To je bolno. Torej, Birgit Cipel. Glede, če plačujemo za režime, naprimer, ki so opresivni in če potem v bistvu krepimo njihov nadzor, meja, to pomeni, da pomagamo diktatorjem, da zatrijo svoje ljudi, njihove državljane oni želijo iti od tam, ne pa da jim pomakamo pri nadzoru. Potem naprej, še ena študija, Judith je že omenila nekaj drugega, namreč še ena študija kaže naslednje. Ko ljudje v Afriki postajajo bogatejši, se bodo prej odločili za pot v tujino. Kako gledate na to? Potem še nekaj govorimo o skrbniškem skladu za Afriko, ne vem, par milijard ali kako. Glede, mislim, da ni prav, da vlagamo v Afriko zato, da bi um, ljudje ne prišli v Evropo. Ne, potrebujemo Afriko, da so bolj razviti. Kitajska je to že gotovila. Torej, mislim, da nima smisla, da namenjamo sredstva za migracijo, ampak moramo govoriti o širši strategiji, torej veliki strategiji za ekonomsko sodelovanje z Afriko. In še nekaj to je bolj poziv za nas same. Mislim, da bi morali bolj uporabljati naše proračunske pristojnosti pri teh sredstvih. Kajte vedno v tem odboru potem smo zgroženi zaradi zlorabe sredstev uh, v nepačne namene. Ampak potem pa ne počnemo nič ali pa zelo malo, ko gre za dejanski nadzor proračuna. Mislim, da bi morali biti tukaj predvsej bolj proaktivni. Hvala. Before we go to our guests, may, I mean, um... Gledajte, boste dobili čas za odgovore. Veliko vprašanj smo slišali, ampak gledajte, kolegi so imeli določene točke. Tukaj vidimo, da se mi um, vedno bolj soočamo s podobnimi vprašanji kot vi, zunanja služba. In to seveda potem sproži napetosti, različna vprašanja. Gospa Sergentini je omenila ta vprašanja, te napetosti. Torej, ko se boste odzvali, me zanima tole, kako trenutno Evropska služba za zunanje delovanje glede na to, naprimer, ekofinanciranje, videli smo, kaj se je zgodilo v Grči, gledajte, v Afriki je stvar še bolj zaostrena, kaj ti, ne vem, tukaj se ukvarjamo z nadzorom meja in tako dalje. Če Evropska služba za zvrno delovanje vse to nadzoruje, to je za nas zelo pomembno vprašanje kako vi gledate na politično odgovornost. Kaj ti gledate, to je v naši pristojnosti, v našem mandatu, zato ste vi danes tukaj. Skratka, mislim, da se s temi skupnimi temami ukvarjamo vedno več. To želim strukturirati kot eh, vaše odgovore, lepo prosim, kajti uh, s tem bomo še govorili. O tem bomo še govorili. Sedaj pa panafriški parlament gospod Pines Santeš z Renoredskih otokov. Ali je tukaj? Ja, je. V redu, prosim, do dve minuti, lepo prosim. Muito obrigado, senhor, senhor presidente. Com muito prazer que tomo palavra neste, neste Parlamento e neste. Hvala, o veliko veselje mi je, da lahko govorim v tem parlamentu in tem odporu. To bi rad povedal prisilna migracija je vprašanje, ki je za panafriški parlament zelo problematično vprašanje in mislim, da to skrbi tudi Evropski parlament. Se strinjam številnimi pripombami poslancev, sploh ko ste govorili o vzrokih migracije, prisilnih migracij, naprimer. primer. v glavnem um, seveda govorimo o afriški celini. Ampak gledajte, to, da so države bankrotirane, je problem. Ali pa, da so popolnoma neuspešne pri upravljanju, to je problem. To potem tudi vodi v politične napetosti in zato afričani zapuščajo svoje države in potem zato poskušajo priti v Evropsko unijo. Mislim, da se moramo začeti ukvarjati s tem vprašanjem, bolj poglobljena kot pa da sedaj. Potrebujemo dialog med Evropo in pa Afriko. Obe celini sta žrtve slabih politik, politik upravljanja. Torej prav zato mislim, da gre tudi za humanitarno vprašanje. Veliko ljudi zbeži iz Afrike in bežijo zaradi vojne. Zato sedaj Evropa mora podpreti Afriko. Kajti, ja, tudi Evropa je žrtev teh prisilnih migracij. To je naš skupen problem. Imamo skupne težave in ta vrhu Abidžanu. Ta vrh mislim, da se ne bo nanašal samo na mlade ljudi in mladino. Mislim, da je prav, da govorimo tudi o drugih vprašanjih. To, kar smo omenjali danes, to, kar skrbi Evropo, pa tudi Afriko. Pa še nekaj za konec. Mislim, da ima Evropa moralno obveznost, da nekaj stori, kajti vi ste tukaj v bistvu um, prostor, kjer se je začela civilizacija, kjer so začele človekove pravice. In zato morate podpirati Afriko pri tem, da se zagotovi vladavina prava in pa demokracija ter pa spoštovanje človekovih pravic. Dialog mora biti ključ za vse to, tako da bomo končno lahko končali s temi nehumanimi situacijami, ki jih vidimo zadnje čase. Hvala. Najlepša hvala. Vem, da boste vsi sodelovali tudi na konferenci na visoki ravni jutri. Gzoton Kuma iz Nigerije, naslednje. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod posrednik, dragi poslanci in poslanke, prihajam iz Nigerije zato, da bi posredoval eno enostavno sporočilo in sicer to sporočilo zadeva vprašanje, o katerem je veliko govora. In sicer gre za vprašanje, zakaj afričani in drugi ljudje se preseljujejo. No, v človeštvu na vsaki točki, ko ugotoviš, da neko okolje in nek ekosistem ni več spremljiv zate, se premakneš zato, da najdeš ugodje, da najdeš zaščito, zato, da si zagotoviš varnost, eh, da uideš eh, lakoti. Ampak Nekdo je govoril o korupciji afriških voditeljev. Korupcija v Afriki je deloma odgovornost Evropske unije in deloma tudi američanov. Zakaj? Večina naših skorumpiranih voditeljev, vse bogatstvo v Afriki, naše pot, najde pot v vaše banke, v eh, evropsko premoženje, skoraj vsa, eh, vse premoženje, ki je v, ki obstaja v Afriki, je v rokah skorumpiranih voditeljev. To je zelo boleče. Boleče je, da ljudje zapuščajo Afriko zaradi eh, revščine, zaradi vojn, zaradi lakote. Ampak obstajalo je obdobje, ko so uh, ljudje v Afriki razvili svoje gospodarstvo in uh, so udobno živeli. In eh, v tistem času ste vi prišli v Afriko, odpeljali ljudi za to, da bi služili kot vaši uh, sužnji. Pri nas ste vlagali in ljudje takrat niso odhajali. Zdaj uh, pa posledice teh eh, dogodkov silijo naše voditelje, da kradejo denar in eh, vse to ima svoje posledice. Zato pozivamo Evropsko unijo naj ponovno razmisli o svoji politiki glede preseljevanja. Pripravljeni smo, eh, Afričani so pripravljeni ostati v svojih državah, ampak najti moramo nek način, kako preprečiti voditeljem, da odnašajo naše bogatstvo izven Afrike. Nekatere, nekatere ljudi, ki eh, so že pri vas, lahko spodbujate pri tem, da se vrnete. Tudi sam sem se poskušal vključiti v trgovine. Vi, ampak vi ste bili tisti, ki ste narekovali, kaj želite, kakšno kakovost eh, zahtevate eh, in kakšne standarde moram izpolnjevati. Jaz sem se lahko samo odzival, ampak to ni uravnoteženo. Zato prosim, razmislite ponovno o nekaterih svojih politikah. Eh, ni mogoče ustaviti priseljevanja Eh, dokler se bo eh, do vojne v Afriki nadaljevale. Eh, ljudje vedno iščejo varnost, iščejo udobje. Mi nismo tisti, ki proizvajamo orožje. Se upravičujem, da vas prekinjam. Jutri boste govorili na konferenci na visoki ravni. Občutek imam, da bi lahko še nekaj časa nadaljevali, ker ste se dotikali zelo perečih vprašanj. Hvala. Želeli bi slišati namreč odgovor kolegov iz službe za zunanje delovanje. In za konec, gospod Kalifa iz tunizijske skupščine, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Prišli smo iz Tunizije, da bi vam posredovali odločno sporočilo partnerstvo z Evropo je danes ključnega pomena za Afriko. Gre za bogato in raznoliko partnerstvo, ki se dotika vprašanj varnosti, izmenjav ter eh, trgovinskih eh, vprašanj, preseljevanja, gospodarskih vprašanj in eh, uradna tema petega srečanja bo, bodo mladi, ki to je ključno vprašanje, kjer se mnenja pravzaprav niti ne razhajajo. Ta tema je prednostna naloga za Afriko v tem trenutku. Kako reševati vprašanja zaposlovanja, izobraževanja, kako pomagati mladim Afričanom, da se soočijo s težavami, eh, ki jim stojijo na poti, kako se izogniti eh, migracijam. Potrebno je govoriti tudi o dvostranskem interesu za dobre odnose med Evropo in Afriko trenutek je, da sprememo dejansko uh, politiko dobrega upravljanja. Eh, če bi Afrika bila enotna, bi se lahko izognili eh, marsikateremu problemu. Govorimo o tem, kako preprečiti odhajanje mladih. Mladi, ki so v veliki skušnjavi, da bi odšli, Gre torej za dvojni izziv. Potem so tu še taborišča sužnjev v Libiji, prodajanje na dražbah v Tripolisu. Mladi morajo biti gonilo, ne pa grožna. Vrh Evrope in Afrike mora opredeliti skupne cilje in skupne načine dela. Mladi morajo biti v središču naših razprav. Potrebno je predvsem opredeliti konkretne predloge, ki jih bomo posredovali predsednikom vlad in držav. Afrika je danes najmlajša celina na našem planetu. Polovica prebivalstva je danes mlajša od 20 let. Zato je potrebno najti mesto za to mlado generacijo, za njihove ideje. Na nje ne smemo gledati kot na grožno. Eh, oni predstavljajo upanje za celino, potrebno jim je zagotoviti dobro izobrazbo, ustrezno okolje, da bodo lahko poslali eh, gonilo razvoja svojih držav. To je potrebno opredeliti na tem srečanju na visoki ravni. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Kalifa. Vem, da boste vsi predstavili svoje prispevke tudi na jutrišnji konferenci na visoki ravni, kjer bodo prisotni tudi člani našega odbora. Zdaj pa prosim Brigitte Markenson, ki je namestnica direktorja za Afriko v službi za zunanje delovanje, da uh, odgovori na uh, nekatere komentarje in vprašanja. Gre za seveda zlasti tematike, ki zadevajo vašo službo. Eh, vsi vemo, kaj so ključna vprašanja, eh, proračun, politike komisije, tako da prosim, če se lahko sredotočite na ta ključna področja. Najlepša hvala in hvala za vse komentarje. Res sem si vse zabeležila, vključno s komentarji gostov z Afriškega parlamenta. Gre za zelo zanimiv kontekst. Prejšnji teden sem bila v Nigeriji, kjer sem obiskala vaš eh, senat, vašega predsednika senata. Tudi to je bilo zanimivo in tudi z njim sem se pogovarjala o teh vprašanjih. Ampak svoje odgovore bom eh, razvrstila v tri sklope. Najprej bom uh, poskušala se odzvati na vaše komentarje na račun vrha EU eh, Afriška unija, potem bom govorila o politikah in o ukrepih za odgovornost, potem pa bom odgovorila še na vprašanje v zvezi s specifičnimi razmerami v državah. Uvodoma naj povem naslednje čutim, da se pravi veliko čustev, da je veliko zanimanja za to področje in to menim, da je dobro. To je potrebno uh, nekako uh, izkoristiti eh, in to je prisotno tudi v službah Evropske unije. Če smo povsem iskreni, lahko res rečem, da. Počnemo vse, kar je v naši moči pri reševanju teh vprašanj in vsekakor no, ni nobena skrivnost, da eh, enoznačnih odgovorov ni, gre za zelo kompleksno problematiko. Vrh EU, eh, Afriška unija ni vrh o preseljevanju in migracijah. Migracije bodo ena od tematih, o katerih bo govora, danes govorimo o migracijah, ampak eh, v ospredju bodo mladi. In kot ste omenjali, bomo govorili tudi o ustvarjanju delovnih mest, o naložbah, o varnosti, o miru. Uh, govora pa bo seveda tudi o upravljanju in o migracijah. To so ključne politične teme, ki bodo na dnevnem redu. In prvič poskušamo skupaj z Afriško unijo eh, uvesti inovacijo, namreč na nek inovativen način želimo vključiti mlade. Najprej je potekal vrh mladih oktobra v Abidžanu, Eh, imela sem to čas, da si bila tudi sama prisotna. In pripravili so izjavo in ta izjava je del našega dela. Vsi, ki smo se pogajali o tem besedilu, smo se ukvarjali s tem, kaj mladi želijo. Želijo zelo zanimive stvari, naprimer eh, naše izobraževalne institucije želijo enake standarde med Evropo in Afriko, zato da bi bilo za mlade bolj enostavno potovati z ene celine na drugo. Eh, želijo imeti možnost eh, ne samo voliti, ampak tudi kandidirati na volitvah. Želijo marsikaj zanimivega in z vsem tem se ukvarjamo. Eh, veste, da je ravno zdaj skupina mladih afričanov tu v Afriki, njihovi evropski kolegi pa bodo tudi odšli v Abidžan in oblikovali stališča mladih, ki nam jih bodo posredovali za naše sreče na Bidžano in tudi predsednikom vlad in držav. Toliko, kar zadeva sam vrh. Potem, kar zadeva vprašanje, kaj se dogaja v naši službi. Seveda sodelujemo s kolegi ne samo v DG Home, ampak tudi v DG Defko. Eh, in skupaj rešujemo vprašanja. V veliki meri se strinjam z vami, da ko govorimo o vzrokih za migracije, eh, tega se lotevamo z razvojnim sodelovanjem, ampak naše izhodišče je, da govorimo o mobilnosti in migracijah in za ta konkreten vrh. Eh, obravnavamo tudi dinamiko vse, vseh migracij, ki potekajo znotraj afriške celine. Samo deset odstotkov prihaja, ljudi pride v Evropo, to ustvarja situacije, ki jih poznate. 90 odstotkov migracij pa poteka znotraj Afrike, tega se zavedamo in tudi s tem se ukvarjamo skupaj s kolegi. Za nas migracije niso nekaj negativnega so del mobilnosti. Uvodoma sem to že povedala, da je to del gospodarstva in tega se je pomembno zavedati. Seveda, nezakonito preseljevanje, tisto preseljevanje, o katerem vi govorite, ki je povezano s kriminalnimi združbami, s trgovanjem z ljudmi in tako dalje, na tem področju je seveda interesu nas vseh, da se proti temu borimo in to tudi poskušamo doseči. Tako da kar zadeva sredstva, ki se uporabljajo, če pogledate eh, nujni sklad za Afriko na področju eh, migracij, o tem je bila sprejeta odločitev in tudi v parlamentu je govora o tem, kako se ta sredstva porablja. Ampak videli boste, da se vedno več teh sredstev dejansko porablja za izgradno zmogljivosti, za Eh, upravljanje, za zagotavljanje vračanja tudi iz Libije in za izgledno zmogljivosti v afriških državah. Torej, če pogledate porabo sredstev, je tu poglavitni trend, eh, ki mu sledimo. Eh, no, ko govorite o nadzoru na mejah in o tem, kar počnemo na tem področju, visoka predstavnica je že večkrat povedala, da Evropa ne gradi zidov, temveč mostove. Poskušamo povezovati. Smo odprta družba, ki želi sodelovati z afriškimi partnerji in drugimi sosedi. Tako da naj navedem primer, kaj počnemo. Kar zadeva vprašanja eh, nadzora na meh, obstaja skupna projektna skupina za Sahel. Eh, ki je bila vzpostavljena zelo hitro in gre za eh, ljudi iz Malja, Burkine Faso, Mauretanije in Čada. Povezali so se predsedniki eh, vlad in držav so se obrnili na Evropsko unijo in rekli, da želijo ukrepati ne samo kar zadeva kriminalne združbe, ki so dejavne na tem področju, rekli so, da se želijo boriti tudi proti terorizmu, ker se razmere poslabšujejo. In mislim, da je zelo odgovorno, da se odzivajo na to vrstne situacije. In pa še pod tretjo točko, zelo na kratko, nekatero vprašanje, ki ste jih zaspravljali v zvezi s specifičnimi državami, naj se najprej dotaknem Libije. Uh, Včeraj ste videli skupno izjavo Afriške unije, oziroma pred, eh, predsednika Afriške unije ter eh, visoke predstavnice. Poklical jo je med koncem tedna, razpravljala sta o Libiji in včeraj sta podala zelo enoznačno izjavo. Eh, gre za uh, absolutno uh, obsodbo razmer in tega, kar se dogaja v Libiji. Tako je stališče Evropske unije. Tesno sodelujemo z OZN in drugimi pri varovanju človekovih pravic ljudi, ki so trenutno v Libiji in s tem delom bomo nadaljevali. Potem Etiopija. ne bi rekla, da eh, tu ni nekega sodelovanja. Imamo strateško partnerstvo z Etiopijo in poskušamo sodelovati na številnih področjih. Priznavamo vlogo, ki jo Etiopija igra v vzhodnoafriški regiji. Omenjali ste milijon beguncev, ki jih gosti Etiopija, tega se seveda zavedamo. Vemo pa tudi, kakšno politično in gospodarsko vlogo igra Etiopija. Tako da smo bili v stikih tudi v tekom zelo težkih razmer, ki smo jim priča. Imamo tesen dialog, lahko se pogovorimo z vami, če menite, da bi morali te ukreniti še kaj, ampak res sem prepričana, da smo bili tu zelo dejavni. Potem tu so bila vprašanja o vzhodnji Afriki. Uh, Eh, niste omenili specifičnih držav, ampak domnevam, da govorite o Južnem Sudanu in eh, Somaliji, naprimer. Tesno sodelujemo z organizacijo za vzhodno Afriko eh, pri, v teh državah, zato da bi našli politične rešitve za določene situacije. Ampak če greste v Eh, Salvakijo in pogledate, kakšne so razmere v Južnem Sedanu, je vse zelo težavno. Eh, tu je trpljenje ljudi eh, na nevredni ravni in Evropska unija je največja ponudnica humanitarne pomoči Južnemu Sudanu. Eh, strinjam se, da so razmere zelo resne, da vemo, da ljudje zapuščajo to regijo in strinjamo se z, vašimi, eh, z vašo zaskrbljenostjo. Potem pa je tu še vprašanje Nigerja. Kaj se dogaja, ali ljudi spravljamo ob službe in tako dalje. Večkrat sem bila v državi in ko se pogovarjate s, s pristojnimi organi v državi, vidite, da je pritok ljudi, ki prihajajo v Niger za državo problematičen. Zato želijo bolje nadzorovati ta pritok. Gre zopet za kompleksno vprašanje. Eh, vemo, kakšna je politika v državi, vemo, kaj se dogaja med severnim Nigerjem in med drugimi deli države. Običajno v našem direktoratu pravim, da tisti, ki uh, smo odgovorni za politiko, poskušamo narediti vse, kar je v naši moči in to zlasti pomeni uh, politično analizo. Uh, poskušamo ugotoviti, kakšna je situacija v državi in potem se povežemo z drugimi službami in razpravljamo o specifičnih instrumentih. Ampak uh, če je kdo odgovoren in se poskuša uh, odzivati na težavne razmere v državah, smo to mi. Mislim, da je to eh, bistvo našega dela v službi za zunanje delovanje. Uh, tu se bom ustavila, dolgo bi lahko še govorila, vem pa, da bo jutri potekala konferenca na visoki ravni, kjer bo prisotna tudi visoka predstavnica in ne dvomim, da bo tudi sama vse to omenjala. Zdaj pa dajem besedo še kolegici. Najlepša hvala. Dotaknila se bom samo nekaterih konkretnih zadev, ki ste jih omenjali, naprimer uh, eh, smrti na morju. Ja, številke so šokantne, 2750 letos, ampak uh, to je še vedno manj kot lani po zaslugi naših skupnih prizadevanj. Lahko pa omenimo tudi več kot 2850 tisoč uh, ljudi, ki jih je rešila italijanska obalna straža in veliko število jih je rešila tudi libijska obalna stružba. Uh, sprašujete, ali gre pri zakonitih migracijah samo za naselitev? Seveda ne. Obstajajo skupna prizadevanja z državami članicami, da bi uh, Eh, izdelali pilotske projekte na področju priseljevanja delovne sile, torej tudi na tem delamo. Ne smemo pa pozabiti, da gre za globalen problem in zato sodelujemo z globalnimi partnerji na globalnem paktu za priseljevanje in globalnem paktu za begunce. S tem bom zaključila hvala. No, vem, da bi lahko povedali še marsikaj. Se opravičujem, da sem jim vaju obe omejil pri času, ampak kot eh, slišite, gre za zelo poglobljeno čustveno razpravo, eh, za katero pa žal nimamo več kot toliko časa. Jutri eh, poteka konferenca, ki sem jo omenil, tam bo prisotnih veliko predstavnikov našega odbora. In glede na to, da je očitno materijala za razpravo še dovolj, vas na to ponovno opominjam. Hvala službi za zunanje delovanje. E, naše sodelovanje se nadaljuje, imamo tesne vezi in e, zato seveda obstajajo dobri razlogi. Hvala kolegom e, in kolegicam za vprašanje in komentarje. S tem delom pa seveda nadaljujemo. Najlepša hvala. Hvala kolegi in kolegice. Ob pol dvanajstih je na dnevnem redu sestanek koordinatorjev. Če niste upravičeni do sodelovanja, vas lepo prosim, da zapustite dvorano.